Buon pomeriggio a tutti. Dobar dan sam skupaj. No, <laughs> Quindi buon pomeriggio a tutti. Torej še enkrat lepo zdrav sem. Prosim, če sedete na svoja mesta, da bi lahko začeli za našo sejo. Bene, se non ci sono obiettivi. Če ni nihče proti, lahko sprememo predlagani osnutek dnevnega reda. Danes bi začel z našo sejo, s tem, da vas opozorim, da gre za sejo, ki smo jo sklicali poleg prvotnega koledarja. Naslednje redno zasedanje našega odbora bo 7. novembra. Verjetno se spomnite, da smo v mesecu oktobru že imeli dva zanimiva hearinga oziroma javne razprave. Prva je bila posvečena um, kriminaliteti s pomočjo visokih tehnologij. Drugi hearing pa je bilo naše letno srečanje z nacionalnimi parlamenti, eh, ki je bilo posvečeno parlamentarnemu zakonodajnemu nadzoru in podobnim temam. V imenu predsedstva našega odbora bi želel poudariti, da nas predvsem zanima ustvarjanje eh, skupnega delovnega Eh, območja, prostora za sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. To naj bi bil poseben prostor, kjer bi bolj intenzivno sodelovali z nacionalnimi parlamenti in se ukvarjali z eh, nacionalnimi trendi. Koordinatorji Libe bodo kmalo dobili eh, predloge v zvezi s tem, pa tudi koordinatorji nacionalnih delegacij bodo dobili te predloge. To bo nekaj podobnega sistemu IPEX. gospa Borselino. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Ta drugi hearing, eh, srečanje z nacionalnimi parlamenti, ki ste ga pravkar omenili, je bil zlasti zanimiv sestanek. Eh, naj ponovim predlog, ki je bil izražen na tem hearingu, da bi to postala redna oblika sodelovanja, da bi najprej se posvetili Eh, eh, pregledu, srednjeročnemu pregledu eh, finančne perspektive, pa tudi predloge za spremembo skupne varnostne in zunanje politike za leto 2013. V osnutku svojega poročila bom upoštevala tudi ta dogajanja. Sporočila Evropske komisije naj bi s tem v zvezi bilo sprejeto 9. novembra in to je Eh, pravzaprav prvo leto izvajanja notranje varnostne strategije Evropske unije. In takrat eh, bom, torej na, pri, pred prihodnim zasedanjem v Strasburu se bom se poročevalci oziroma poročevalkami v Senci sestala in obljubim vsem, da bom pred božičnimi prazniki že imela pripravljeno svoje poročilo. Komisija je tudi neformalno izrazila pripravljenost za pripravo vseh eh, osnovnih, temeljnih informacij o tem, kaj se dogaja v državah članicah, pa tudi v Evropski uniji, ker zadeva vse točke eh, strategije notranje varnosti Evropske unije. Naj povdarim, da sem zelo zadovoljna z eh, prispevki strokovnjakov, Eh, ki smo jim lahko prisluhnili na tem seminarju in z njimi se bom tudi še, bom še naprej v stiku. Hvala, gospa Borselino. Sedaj prehajamo na tretjo točko dnevnega reda. Gre za nezakonite priseljence. Parola, Luja. Parola, sem Lejs. Postopkovno vprašanje, gospod Lejs. Najlepša hvala, gospod. Eh, predsedujoči. Mislil sem, da se lahko pod drugo točko sporočila predsednika še kdo javi k besedi. Sam imam dve stvari, o katerih bi povedal in dve vprašanji. Danes do povdne najprej sem bil na sestanku, na katerem naj bi bili prisotni m, mm, naši pred Eh, torej koordinatorji, ampak izkazalo se je, da je potem nekdo nas obvestil, da tega sestanka ne bo, ampak sestanek je dejansko potekal. Na tem sestanku so eh, razpravljali o uh, hearingih, o uh, načrtovanih obiskih delegacij v letu 2012. Sam sem imel tukaj predlog v zvezi s Ciprom. Ta uh, obisk na Cipru je bil najprej na tem seznamu, sedaj ga več ni na tem seznamu in od drugih političnih skupin sem dobil obvestilo, da je bilo to srečanje danes dopovdan zelo konstruktivno, ne da bi mi bili sploh obveščeni o tem. Gospod predsedujoči, kaj pa se dogaja? Kot da tisti uh, poslanci, ki, uh, torej nevezani poslanci, ne bi smeli se udeleževati vseh uh, sestankov, ki uh, se odvija tukaj v Evropskem parlamentu. Potem, kar zadeva moja politično skupino, torej nepovezanih poslancev, smo želeli predlagati celo vrsto uh, poročevalcev in večkrat smo se oglašali v zvezi s tem. Uh, zlasti smo hoteli spregovoriti o tem, kako naj bi ta imen, tako imenovani sistem točke deloval. Ne vem, sedaj pa res ne vem, kdaj bomo lahko to uh, našo prošnjo uh, slišali, kaj se z njo dogaja. Hvala. Ta sestanek, ki ga omenjate, ni organiziral naš sekretarjat danes dopovdne, to naj takoj povem, kar zadeva drugo možnost, kako bi lahko nepovezani eh, poslanci dobili poročila. Eh, kot poročevalci oziroma kako bi lahko sodelovali pri organiziranju uh, eh, hearingov oziroma javnih razprav. Danes popovdne bomo uh, na sestanku koordinatorjev razpravljali tudi o tem in upam, da bomo lahko prišli do neke zadovoljive rešitve. Torej, sedaj pa res tretja točka, nezakoniti priseljenci, dostop do zdravstvenega varstva v desetih evropskih državah članicah. Najprej bomo imeli predstavitev poročila, ki ga je Evropska, eh, Agencija Evropske unije za temeljne pravice pred nedavnim pripravila. Šlo je za oceno v desetih državah članicah in to poročilo je sestavni del širšega projekta, v katerem sodeluje Agencija za temeljne pravice. Na in sicer gre za proučevanje temeljnih pravic in stanja na tem področju v 27 terici. Prvo tematsko poročilo je bilo objavljeno letos julija in sicer v zvezi z zaposlovanjem teh nezakonitih priseljencev, eh, ko gre za gospodinske delodajalce, torej delodaj, gospodinstva kot delodajalce. V drugi fazi naj bi to poročilo do konca letošnjega leta predstavilo stanje eh, na področju temeljnih pravic v vseh 27 državah članicah. Poročilo je pripravila predvsem uh, gospa Ludovika Banfi, ki nam bo danes eh, predstavila to poročilo na kratko, potem pa boste članice in člani dobili besedo. Hvala, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Najlepša hvala, da ste mi omogočili, da danes naredim to predstavitev. Ta predstavitev bo vsebovala glavne rezultate poročila, ki ga je pripravila Agencija Evropske unije za temeljne pravice. No, verjetno veste, da ima Evropska unija takšno agencijo, katere naloga je pomagati državam članicam in institucijam Evropske unije pri izvajanju evropske zakonodaje na področju temeljnih pravic. Ta raziskava je samo sestavni del širših raziskav, ko gre za temeljne pravice nezakonitih priseljencev v Evropski uniji. Danes bi vam želela predstaviti glavne rezultate, ko gre za proučevanje dostopa do zdravstvenega varstva v desetih evropskih državah članica. Zakaj smo se odločili za deset držav članic? Zato, ker se nam zdi, da je treba proučiti ne samo zakonite pravice eh, takšnih priseljencev v teh državah, temveč tudi dejansko prakso ne samo kar zadeva nezakonite priseljence, temveč tudi zdravstvene ustanove v teh desetih državah. Gre za Belgijo, Francijo, Nemčijo, Grčijo, Mačarsko, Irsko, Italijo, Polsko, Španijo in Švedsko. Najprej bi želela povdariti naslednje. V tej deseterici je dostop do nujne pomoči na voljo. Samo v petih od teh deset držav članic pa je dostop do nujne pomoči brezplačen. To pomeni, da obstajajo nekatere države članice, kjer bi nosečnica morala plačati 2600 evrov za to, da lahko v neki zdravstveni instituciji rodi otroka. Ampak v štirih državah, to so najboljše prakse, Italija, Francija, Belgija in Španija, pa je dostop do zdravstvenega varstva eh, zagotovljen tudi na drugih področjih, ne samo na področju nujne pomoči, temveč tudi primarnega in sekundarnega zdravstvene, zdravstve, zdravstvenih storitev. Dostop do Eh, zdravstvenih storitev ni brezplačen in stroški so zelo velika ovira za takšne priseljence. Včasih lahko uh, tem priseljencem m, mm, celo ogrozijo življenje. Zato so alternativne možnosti zagotavljanja dostopa do zdravja, recimo uporaba zdravstvene izkaznice nekega prijatelja, nekaj, kar pač ljudje morajo narediti, da bi preživeli. V teh štirih državah, v katerih imajo priseljenci dostop do eh, več, ne samo uh, nujne pomoči, torej uh, Italija, Španija, Belgija in Francija, ampak tukaj obstajajo določeni pogoji, ki jih morajo ti priseljenci izpolniti, če hočejo dobiti zdravstveno nego. Naprimer, morajo dokazati, da imajo stalno prebivališče za določeno obdobje od 3 do 6 mesecev, pač odvisno od uh, države, za katero gre. Še nekaj smo ugotovili. Kljub temu, da imajo dostop do storitev, ki so širše kakor eh, nujna pomoč, pa določene storitve, kot recimo rehabilitacija, niso vključene. Nekaj stvari je, na katere bi vas želela opozoriti. Praksa Eh, zdravstvenega osebja, ki mora zaradi zakonodaje, ki je v veljavi, da poročajo eh, oblastem pod pristojnim za eh, priseljevanje, kaj se dogaja. Ta raziskava je pokazala naslednje. Tam, kjer imajo prakso poročanja, na ta način je, tam lahko preprečijo uh, Eh, nekaterim nezakonitim priseljencem, da tudi v nujnih primerjih iščejo pomoč. Torej, na ta način gre za zelo velike težave, s katerimi se soočajo. Gre za dve ranljivi skupini med temi priseljenci, nosečnice in otroci. Po zakonodaji o eh, človekovih pravicah sta ti dve skupini upravičeni do posebne zaščite. Zato smo v teh desetih državah ugotavljali, kaj se z njimi dogaja. Nosečnice v vseh desetih državah imajo pomoč eh, pri porodu, samo v treh državah pa morajo eh, plačati, poravnati vse stroške. Seveda, eh, tudi poporodna njega sled, torej zasledovanje eh, o razvoju otrok in tako naprej. To je možno samo v treh državah. V treh državah, ki smo jih pravčevali, eh, razlikujem med eh, mladoletniki brez spremstva in mladoletniki s spremstvom in slednjim zagotavljajo več pomoči oziroma jim zagotavljajo boljši dostop do zdravstvene nege. Več zdravstvenih delavcev smo tudi v ankete vključili v teh deseterici in ugotovili naslednje. Človekove pravice in etični eh, uh, elementi, naprimer Hipokratova uh, Eh, prisega, da se pomaga vsakemu sočloveku v potrebi, da so to stvari, ki jih zaradi upravnih in drugih postopkov marsikdo ne more upoštevati in izvajati v praksi. Zato so se eh, pritoževali zdravstveni delavci. Včasih enostavno zagotovijo ljudem primarno zdravstveno nego, namesto da bi zavrnili njim do, njihov dostop do zdravstvene nege, tudi če ni eh, prisotna zdravstvena izkaznica, ampak s tem tudi zdravstveni delavci sami tvegajo. Zaradi tega prihaja do cele vrste težav in ovir za zagotavljanje ustrezne zdravstvene pomoči. Tole so nekateri rezultati teh raziskav, ki jih je agencija prejšnji teden objavila in te rezultate boste dobili v pisni obliki tudi pri izhodu iz te dvorane. Na podnagu teh rezultatov je agencija ustvarila nekaj priporočil, kako delati naprej. V neobičajnih eh, situacijah bi morali eh, priseljenci dobiti osnovno zdravstveno nego, eh, ne samo v nujnih primerjih, temveč tudi v drugih oblikah, naprimer dostop do splošnega zdravnika in dostop do potrebnih zdravil. Ker zadeva plačevanje pri, prispevkov ali o sprostitev plačevanja leteh, tukaj priporočamo, da bi morali priseljenci imeti enake pravice, kakor domači eh, državljani. Ali pa kot alternativo, da se za pokrivanje stroškov priseljencev ustvarjajo posebni skladi. Potem zagotavljanje nekaterih predpogojev, naprimer, da mora priseljenec, če hoče priti do uh, nujne pomoči, dokazati, da ima nekaj časa že prebivališče v zadevni državi, to je treba odpraviti. Kar zadeva dožnost poročanja. Države članice bi morale proučiti svoje politike in ne bi smele v uh, takšnih okoliščinah siliti ne priseljence, ne zdravstvene delavce, da poročajo organom pristojnim za uh, priseljevanje. In končno, nosečnice, otroci in druge renljive skupine, ki jih pokriva cela vrsta konvencij, njihov dostop mora biti naslednji pri nosečnicah do primarnega in sekundarnega zdravstva, potem do reproduktivnih zdravstvenih eh, storitev, pri otrocih pa je treba zagotoviti dostop v enaki meri, kakor je zagotovljen uh, otrokom, uh, ki so državljani zadevne države. Ob koncu naj povem še naslednje. Ni mi treba spominjati vas, da Marca letos je Evropski parlament prvič v svoji zgodovini govoril o temeljnih pravicah eh, nezakonitih eh, preseljencev in njihovem dostopu do zdravstvenega varstva. Takrat je pozval vse države članice, da takšnim priseljencem zagotovijo ustrezni dostop do zdravstvenega varstva. Torej, vse te stvari so že pokrite v, nek, v mnogih eh, pravnih inštrumentih Evropske unije. Kljub temu pa niti vse uh, ranljive skupine niso uh, dobile zagotovljenega ustreznega dostopa. Zato bo treba v prihodnosti narediti še marsikaj, da bomo zaščitili državljane Evropske unije tudi na tem področju. Hvala in veselim se vaših vprašanj. So Najlepša hvala. Gospa Ludovika Banfi iz Agencije za temeljne človekove pravice. Najlepša hvala za predstavljeno poročilo o dostopu priseljencev do zdravstvenih storitev. Ravno tako se zahvaljujemo kolego Jakolino, ki je bil eh, tako prijazen, da je na mesto mene začel današnje popodansko zasedanje. Sam sem eh, prepozno prišel, letalo je imelo zamudo in se opravičujem. No, Verjetno je kaj vprašanj za gospod Banfi, vprašanj, eh, ki se nanašajo na to poročilo. Gospod Jakolini, najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Z veliko zanimanja sem poslušal poročilo gospe Banfi in eh, imam nekaj misli in nekaj priporočil. Več let sem delal v Italiji v zdravstvu in eh, tako imenovani nezakoniti priseljenci v tisti trenutek, ko stopijo v stik z zdravstveno službo, dobijo eh, kodo. In ta koda jim potem omogoča, da lahko eh, koristijo tudi druge zdravstvene storitve, eh, da se jim postavi diagnoza, recimo. Eh, v Italiji je sistem zelo regionaliziran za razliko od drugih držav. In zato mene zanima, ali je mini, ministrstvo upoštevalo eh, te različne vidike eh, in ali je upoštevalo tudi razlike v zdravstveni oskrbi glede na regijo. In poleg tega se je izkazalo, eh, da sistem izgleda ni homogen eh, v Evropi. V nekaterih eh, državah stvari dobro potekajo, druge pa ne. Eh, in ni zajamčene zdravstvene oskrbe. In zato me zanima, ali imate kakšne dodatne informacije o tem. Rekli ste, da ste preučili eh, deset držav. Hvala lepa. Parole tutte insieme e poi facciamo un turno di risposta congiunto. Mrs. Konz. Gospa Konz, imate besedo. Thank you very much. Najlepša hvala. Bila sem na konferenci na isto temo pred nekaj meseci in zelo zanimivo je bilo slišati od predstavnikov nevladnih organizacij, ki imajo veliko izkušenj z eh, tega področja, da imajo v bistvu ista priporočila in iste sklepe in zato sem bila vesela vašega poročila. Čeprav ste pokrili samo deset držav članic, si lahko predstavljam, da je v drugih državah članicah situacija podobna. Strinjam se z vašim priporočilom, da je nujno zagotoviti dostop eh, zlasti eh, nosečnicam v predporodnem in poporodnem področju, tu ne sme biti nobenih pogojev. Ta dostop mora biti brezpogojno mogoč. Mislim, da bi morali poskušati oblikovati minimalne standarde, ki bi bili vključeni v azilni svežen. Zanima me, kakšno je vaše mnenje. Če je komisija tukaj, bi me zelo zanimalo slišati, kaj komisija meni o tem. Ali bi imeli minimalni standard, eh, ki bi ga morale spoštovati vse države članice. Kako rešiti te probleme? Ali bi imeli posebni sklad za eh, pokritje stroškov teh storitev? Ali bi mogoče lahko prišli do enotne rešitve za vse? Hvala lepa, gospod Mulder. Thank you. I found found it a highly um, interesting presentation. Hvala lepa, zelo zanimiva predstavitev. Še ja, hvala. Moje prvo vprašanje. Ali obstava korelacija med državami in uh, stopnjo zdravstvenih storitev na, na eni strani in pa številom preseljencev? Če je v neki drž, uh, državi uh, Eh, veliko priseljencev, v drugi pa malo priseljencev ali država z malo priseljenci lahko lažje zagotovi eh, zdravstvene storitve priseljencem kot eh, tista država, ki ima veliko priseljencev. Drugič, presenetilo me je, ko ste rekli, da v presej država sploh ni nobene možnosti priseljencem zagotavljati zdravstvene storitve. In kaj se potem zgodi? če se ljudje zbojijo, ali so kar prepuščeni sami sebi? Mr. Klejs. Gospod Klejs. Ja, danki, voziter. Eh, Iste vrava. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Eh, dovolite mi, da rečem nezakoniti priseljencem, ne samo vsega, Eh, priseljenci brez eh, dokumentov. Torej gre za nezakonite priseljence. Nočem biti politično eh, nekorekten, ampak moramo Bobo reči Bob. To so nezakoniti priseljenci. V Evropi ni nihče proti temu, da bi nezakoniti preseljenci lahko imeli dostop do nujnih zdravstvenih storitev. Nihče ni proti temu in mislim, da se o tem niti ne bi bilo treba pogovarjati. Vendar pa se vseeno postavljam naslednje vprašanje. Kakšen je vaš mandat Kar se mene tiče, morate vi paziti na to, da so spoštovane temeljne pravice v vseh državah članicah Evropske unije. Mislim, da ste tu nek široko, celo nesprejem, na nesprejemljiv način tolmačili svoj mandat. Dali ste celo vrsto mnen na svetu in ti bi eh, lahko povzročili, da bi bolnišnice, kamor bi prišli, nezakoniti preseljenci, ki hočejo imeti zdravstveno storitve. Torej, te bolnišnice ne bi več eh, eh, smele po vaših eh, priporočilih obveščati pristojnih organov. Mislim, da si jemljete preveč pristojnosti. In nekatere države članice se na ta način borijo proti nezakonitemu priseljevanju. Kaj ti? ti nezakoniti priseljenci se obrnejo na javno ali zasebno institucijo in čisto normalno je, da ta institucija obvesti pristojne organe. Meni se zdi deplasirano eh, vaš, to, kar predlagate, da bi to spremenili. In mislim, da tu, tu ne gre za uh, eh, kršanje človekovih pravic. Če so uh, nezakoniti priseljenci, so nezakoniti priseljenci. In država članica mora biti o tem obveščena in sprejeti ustrezne ukrepe. Potem, ko uh, so bile, bile zagotovljene ustrezne zdravstvene storitve. In to nima nobene veze z um, kršenjem temeljnih pravic. Hvala lepa. Tako, Faranda. Jag blev så upprörd över föregående... Najlepša hvala, gospod predsedujočo. Pretresen sem nad tem, kar sem ravno kar slišal in sploh več ne vem, eh, kar sem hotela povedati. Glede na to, da govorimo o temeljnih pravicah Evropske unije in Evropska unija hoče braniti temeljne pravice. Gospod eh, predsednik, tudi sama sem prišla prepozno, Eh, zato ker je tudi moj eh, let zamujal in nisem vsega slišala, kar je povedala gospa Banfi. Ampak se zavedam in vem, da eh, agencija oblikuje priporočila za različne države članice. Mislim, da gre tu za poročilo, ki bi ga morala pripraviti agencija, potem so pa države članice tiste, ki bi morale oblikovati priporočila. E, mislim, da res ni vloga agencije pri tem, da bi oblikovala same, e, sama priporočila. Hvala lepa. Gospod Triantifidilis, najlepša hvala. Izhajam iz naslednjega načela. E, Evropska unija hoče ščititi te pravice, kot je kolegica ravno kar povedala, ampak Zagotavljanje teh storitev je v pristojnosti držav članic. Kakšna priporočila pa lahko daje vaša agencija državam članicam, da bi izboljšali trenutne pogoje in ki po vašem niso zadovoljivi? In potem, ali imate vi kakšno izkušnjo, ali obstajajo že kakšne prej narejene študije, ali je bilo že kaj narejenega, da se izboljša ta situacija, ali se vidi, kaj, eh, da, da se kaj izboljšuje? In ali eh, glede pač na trenutne tokove eh, priseljencev, ali se situacija povezuje, eh, poslabšuje? Domain, domain. No, področje javnega zdravstva je eno tisto področje, kjer je ločnica med tem, kaj so temeljne pravice in kaj je interes skupnosti, zelo zamegljena. Ko govorimo o dostopu do zdravstva, ne govorimo samo o pravicah posameznega priseljenca, ampak govorimo tudi o javnem zdravstvu. Če nekdo ne gre v bolnico, pa je eh, bolan, ima eh, zelo nalezljivo bolezen in ne gre v bolnišnice zato, ker se boji, da ga bodo prijavili. To ne predstavlja samo kršitve pravic tega priseljenca, ampak je to tudi problem javnega zdravstva, za problem cele družbe. Mislim, da to, kar bi mi morali narediti, če želimo delati v širšem interesu skupnosti, moramo razmisliti v naslednjem smislu. Namen javnega zdravstva je zagotoviti zdravstvene storitve po najvišjih možnih standardih. Ne gre za to, da bi morali eh, zagotavljati izvajanje eh, zakonodaje na področju eh, priseljenstva. Tudi se ne smemo ukvarjati z vprašanji deportacije. Gre za to, da mora javno zdravstvo pre, prečevati širjene bolezni. V Nemčiji recimo je, obstaja praksa, da se pristojne organe obvesti o statusu priseljenca in ta zadeva se lahko konča tako, da takega priseljenca odstranijo. Pri nas doma, v moji državi se zelo trudimo, da prepričamo priseljence, naj gredo v bolnišnico, če so bolni. Ne glede na to, ali so to nezakoniti priseljenci ali pa niso. In to stališče je stališče, ki upošteva širše interese skupnosti. Se pravi, ta, eh, pa tudi eh, priseljencev, pa naj bojo legalni ali nelegalni. Moje vprašanje je naslednje. Čez nekaj minut bomo glasovali o mnenju kolegice Ellen Flocker. In eh, tu naj eh, bi eh, potrdili ratifikacijo EU. Že dolgo časa Evropski parlament meni, da bi Evropska unija to konvencijo morala ratificirati. In sedaj vas sprašujem, ali EFR meni, da bi bilo koristno za EU, da se ta konvencija ratificira, zlasti ko gre za pravice do dostopa do zdravstvenih storitev. Gospod Bronx. Uh, Hvala lepa. Nekoliko sem skeptičen do potrebe, ali naj uporabljamo eufemizme, ampak v politiki se uporabljajo zato, da se kontrolira razmišljanje in prepreči svobodno razmišljanje. Ehm, že e, za. Ko zakoniti priseljenci so dosti slabi, ampak nelegalni so eh, monstruozni. Zakaj eh, ne govorite samo o nedovoljeni migraciji? Tudi to bi bilo dovolj nejasno, če nočete reči nezakoniti. Kar zadeva eh, zdravstvene storitve, to je v njihovem interesu in zgleda, da je to nekaj eh, širokogrudnega in bi mogoče morali eh, podpreti. Ampak eh, Eh, širokogrudnost eh, se daje nekomu, ki ne plačuje za to. Če imamo sredstva, ki nam ostajajo za pacijente, potem seveda ne bi imeli proti, da bi zdravili tudi priseljence, legalne ali nelegalne. Ampak eh, sredstvo v zdravstvo je manj, kot jih potrebujemo. In čeprav ljudje plačujejo davke za zdravstvo, nimajo do njega vedno dostopa. Nekateri čakajo na čakalnih listah. Eh, in v Združenem kraljestvu slišimo veliko krat o tem, da se določenega zdravstvena ne izvaja, ker je predrago, recimo zdravljenje eh, kožnega raka. In eh, to pomeni, da če zdravimo nekoga, ki eh, niti ni upravičen, ki niti ni državljan, s tem še nekdo ostane na seznamu čakanja. In Vendar pa mislim, da za dobro plačane poslance, ki si lahko privoščimo zasebno zdravstvo, ampak se ga ni treba zato, ker imamo subvencionirana zdravstvene storitve, tu pa več ne govorimo o širokogrodnosti, ampak tu govorimo o kraji in goljofiji. Imam predlog, pre, pre, predlagam, da tisti poslanci, ki podpirajo brezplačno eh, zdravstvo za nelegalne priseljence, naj ustanovijo svoj eh, sklad iz svojih sredstev. Mislim, da bi to res veliko pomagalo, samo po moje se eh, to ne bo zgodilo. Gospa Banfi, slišali ste precej vprašanj, nekaj zelo konkretnih vprašanj ob 15.45 bomo začeli glasovati, e, zato vas prosim, da poskušate odgovoriti v desetih minutah, da ne bomo zamujali z glasovanjem. Uh, to answer to Mr. Hvala lepa za ta zelo zanimivo vprašanje. Odgovor gospodo Jakolino. Ja, do, v določeni meri smo upoštevali tudi regionalne razlike v državah. Italija je ena od tistih držav, kjer je eh, regionalizacija zelo očitna, zelo velike razlike so med regijami, eh, kar zadeva eh, zdravstvene storitve priseljencem. Ampak Izvedli smo raziskave v konkretnih regijah in pogovorili smo se z migranti in zdravstvenimi delavci v uh, Emiliji, Romaniji in, in uh, Kalabriji. In te, uh, vendar pa nismo o tem eksplicitno pisali. Dostop do primarnega zdravstva pa ni za, do, uh, zagotovljen v vseh regijah, do sekundarnega pa ja na splošno. Uh, predporodna in poporodna nega. Ja, se strinjamo. Nekaj skupnih določb bi bilo koristnih na ravni EU. Naj vam rečem vse eno, da kot agencija zagotavljamo vse, podatke, dejstva, na podlagi katerih potem druge eh, institucije oblikujejo svoje politike. Ampak vseeno menimo, da ženske nosečnice in matere predstavljajo posebno ravljivo skupino, ki zasluži visoko raven zaščite. In naša raziskava je pokazala, da v praksi te zaščite vedno ni in da je treba nekaj narediti. Nobene korelacije nismo našli med številom eh, priseljencev v eni državi in pa zagotavljanje zdravstvenih storitev. Ampak kaj se zgodi z ljudmi, ki ne morejo dobiti nujne zdravstvene oskrbe, ki so izključeni? To je veliko vprašanje. Nujna zdravstvena oskrba je povezana s pravico do življenja. Lahko si torej predstavljamo, kaj se zgodi z njimi, če nimajo dostopa do nujne zdravstvene oskrbe. Potem ste rekli tudi, da ne smemo delati priporočil. Mi ne dajemo priporočil, mi dajemo nasvete, ki izhajajo iz naših dejstev. In potem prepuščamo stvar državam članicam, da same odločijo, kako naše nasvete upoštevati v svoji zakonodaji. Ampak. Eh, potem tudi, eh, ko raziskavo zaključimo, razmišljamo o tem, kako naprej, kako izboljšati situacije. Zagotavljanje zdravstvene storitve priseljencev je povezano tudi z, zra, z zagotavljanjem zdravstvenih storitev celi družbi. Potem ste omenili tudi pomankanje sredstev za zdravstvo. Seveda, je zagotavljanje zdravstvenih storitev tudi stvar proračuna. Ampak, če bomo zagotavljali zdravstvene storitve bolj široko, bomo la, bo potrebno manj nujnih zdravstvenih storitev. Tako se bo zmanjšalo število kronično obolelih in bo na koncu zdrav, zdravljenje ceneje. In upam, da sem odgovorila v času, ki mi je bil na razpolago in mogoče se bomo o tem lahko pogovarjali še popovdne. Hvala lepa, to bo to za razpravo. Sedaj se pa pripravljamo na glasovanje. Elektronsko bomo glasovali o dveh mnenjih. Ti dve mnenji sta povezani z dvema pomembnima dosjejema. Gospe Ludoviki Banfi se za njeno predstavitev zahvaljujemo, zahvaljujemo se tudi za njene pripombe. In bomo začeli z glasovanjem. Če nimate elektronske kartice, morate nekoga poslati, to, da gre to kartico iskat. In to naredite čim prej, prosim.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 predlagam predlagam dve tri minute odmora za tiste na pa začne a začnemo ja prav bomo pa začeli štejemo tiste ki nimajo elektronske kartice šteli jih bomo vidim, da ste nekateri poslali eh, svoje pomočnike po kartice, ampak bomo vse eno začeli. Prva točka. Nadaljujemo s četrto točko na dnevnem redu in sicer gre za sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih PNR Evropske unije strani letalskih prevoznikov avstralski carinski službi. poročevalka je naša kolegica, uh, gospa Sofintveld, bi rada predstavila primer ali kar začnemo z glasovanjem. Želite kaj povedati? Zelo kratka bom. Kot poročevalka predlagam, da podpremo ta sporazum. Še nekaj kritičnih točk ostaja, vendar pa, če si ogledamo rezultate, ki smo jih dosegli in upoštevamo, da tudi eh, država, suverena država Avstralija tukaj odloča, mislim, da smo dosegli spremljive rezultate. Prejšnje leto smo sprejeli kriterije in se jih tudi eh, držimo. Zato predlagam, da glasujemo pozitivno s kritičnimi pripombami eh, v prilogi. Hvala. Gospod Albrecht, želite predstaviti glasovanje manjšine? Želite besedo? Kot člani imamo priložnost, da izrazimo tudi manjšinsko mnenje oziroma manjšinsko poročilo in želim povedati, da so tukaj člani predvsem iz skupine zelenih, pa tudi iz skupine GUE, ki želijo predložiti manjšinsko mnenje. S tem želimo razložiti, zakaj bomo glasovali proti poročilu. Razlogi za glasovanje za eh, ta sporazum nas niso prepričali. Eh, predvsem nas moti pomankanje eh, varovalk in pa dolgo obdobje pridržanja. Vse to je razloženo v našem mnenju in bom tu zaključil. Zdaj pa glasujemo. Glasovanje je preprosto, glasujemo o osnutku resolucije kot celoti. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zdaj pa bomo. Potrebujemo elektronsko glasovanje, torej bomo še elektronsko glasovali, glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 7 proti, 1 vzdržan glas, torej poročilo je sprejeto. Hvala, gospa Intveld. Zdaj nadaljujemo z naslednjo točko, to pa je pregled evropske sosedske politike. Gospa Elen Flotre je poročevalka, bi radi predstavili poročilo? Ne. Torej lahko kar glasujemo. Kompromisni predlog ena. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. Predlog spremembe deset. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Preverili bomo. Elektronsko preverjamo amantma 10, glasujemo. Konec glasovanja. 17 proti 17. Torej, ta predlog spremembe je zavrnen. Zavrnjeno. Predlog spremembe 11. Za proti. Tudi tega bomo preverili, enaka porazdelitev glasov, kot se mi zdi. Glasujemo. Konec glasovanja. 18 proti 17, zdaj pa je sprejeto. Kompromisni predlog dve, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 14, kdo je za? proti, vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno. Bomo pa preverili. Niste dvignili rok. Glasujemo. Torej elektronsko preverjamo. Konec glasovanja. 15 proti 20, 20 proti, torej zavrnjeno. Predlog spremembe 15. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti, vzdržani. Preverili bomo. Predlog spremembe 13 preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. 16 za, 20 proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 29. Kdo je za? Ne. Predsednik se popravlja. 19. So the whole thing falls. The whole thing falls. Vsi naslednji predlogi postanejo brezpredmetni. Torej, prehajamo na predlog spremembe 29 ker je bil sprejet kompromis 3, ostali predlogi spremembe postanejo brezpredmetni. Zdaj prehajamo torej na predlog spremembe 29. Zavrnjeno. Kompromis 4 v dveh delih, prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del. Za? Proti? vzdržani. Preverili bomo. Preverjamo drugi del kompromisnega predloga 4. Glasujemo. Konec glasovanja. 16 za 20 proti zavrnjeno. 34 in 35 sta identična. Torej, naslednji predlogi sprememb postanejo brezpredmetni vse do 39. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 20 za 16 proti sprejeto. Kompromisni predlog 5. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Vsi naslednji predlogi spremembe postanejo brezpredmetni. Prehajamo na kompromisni predlog šest. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Vsi naslednji postanejo brezpredmetni. Do 58. Torej predlog spremembe 58. Za. Proti, Vzdržani. Elektronsko bomo preverili. Predlog spremembe 58. Glasujemo. Konec glasovanja. 17 za, 19 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverili bomo, preverjamo predlog spremembe 60. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 21 proti, torej zavrnjeno. Kompromisni predlog 7 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Nekateri naslednji predlogi sprememb postanejo brezpredmetni do 71. Uh, Torej glasujemo 71, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da je bil ta predlog spremembe sprejet, ampak bomo preverili. Predlog spremembe 72 elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Preverjali smo 72. predlog spremembe. Again, okay? 70... Še enkrat bomo glasovali. 72 glasujemo. Konec glasovanja. 24 proti, 13 za, torej zavrnjeno. Zdaj pa bomo glasovali o tekstu, kot je bil spremenjen. Glasujemo torej o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. 35 za, 2 proti. Poročilo je sprejeto in najlepša hvala poročevalki. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko. To je točka 6.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 tišino, kajti nadaljevali bomo po dnevnem redu. Naslednja točka zadeva stanje glede migracij na območju sredozemlja, vračanje ponovno naselitev in pomoč, ki jih je pripravila komisija. Slišali bomo predstavitev gospoda Manservisija, ki pa ga še ni tukaj. E, za nekaj minut bomo prekinili sestanek, dokler ne pride gospod Manservisi morda pet ali deset minutni odmor. 15? Torej predlagam 15-minutni odmor. Hvala. Dragi kolegi, 15.04 je ura, zato smo se spet zbrali. Tukaj smo pripravljeni, da ponovno začnemo z delom. Ponovno se bomo lotili dnevnega reda, točka 6, stanje glede migracij na območju sredozemlja, vračanje, ponovna naselitev in pomoč. To pa je vse pripravila komisija. Slišali bomo predstavitev gospoda Stefana Manservisija, ki je generalni direktor za notranje zadeve, kajti komisarka Malmström se danes ni mogla udeležiti našega sestanka. Zato v njenem imenu danes tukaj pozdravljamo generalnega direktorja Stefana Manservisija. Spregovoril nam bo o tej temi, o temi, ki sem jo omenil potem pa bomo imeli še razpravo o tej temi. Za temo je predvidenih 45 minut časa. A, gospod Manservis, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala za povabilo. Podal bom nekaj informacij, ki iskreno povedano niso povsem nove, razen tega, da smo začeli z dialogom o mobilnosti in migracijah. Najprej bi rad spomnil na to, da komisija finančno gledano veliko vlaga v podporo procesa transformacije. Ukvarjamo se tudi s temami, ki so neposredno povezane eh, z begunci. Rad bi spomnil na nekaj številk. 75 eh, milijonov za pomoč beguncem, eh, torej za humanitarno pomoč, 3,5 milijonov za to, da se vzpostavi program regionalne pomoči za ljudi, ki pridejo v te regije. O tem smo v našem generalnem direktoratu ravno kar razpravljali. 10 milijonov namenjamo dodatne pomoči za oblasti v Egiptu, Libiji in Tuniziji za ukvarjanje eh, s postkrizno situacijo in za pomoč tistim, ki se ne morejo vrniti v svoje države. Potem pa še program pomladi, pomladni program, ki je bil ravno kar sprejet. Gre pa za 350 milijonov namenjenih državam Severne Afrike. To je dodatna pomoč uh, k že obstoječi regionalni pomoči. Tukaj vključujemo tudi teme mobilnosti in migracij. Torej, to so sredstva, ki jih komisija uh, mobilizira, ki jih je mobilizirala do zdaj do sredi septembra smo identificirali 5300 uh, eh, ljudi, predvsem v taboriščih blizu libijske meje. Komisarka Malstrom se je zelo zavzela za to, eh, za to operacijo ponovne naselitve. She's is just signaling that she's willing to take the floor ah, okay, later on. So, okay, later good, on. fine. No, I... Gospa samo uh, nakazuje, da bi pozneje rada spregovorila. E, ne vem, nisem bil prepričan, uh, morda sem že kaj narobe rekel, pa ste me hoteli popraviti. Torej, 408 uh, eh, nekakšnih začasnih mm, taborišč za ponovno naselitev beguncev v Severni Afriki imamo. Vemo, da to ni dovolj, ampak nekaj pa je. Države članice so govorile o številki 3083 in upam, da bo uh, še nekaj sredstev namenjenih za to. Kar se tiče skupnega programa ponovne naselitve, to je še blokirano zaradi nesoglasij pri postopku. Uh, Eh, mi se tudi ukvarjamo s tem in skušali bomo dati še svoj prispevek, da bomo eh, s programom začeli, eh, saj z političnega vidika, da bomo na ta način olajšali prihodnost tem ljudem. Torej, mi se ukvarjamo s tem, kar je parlament predlagal v zvezi s programom ponovne naselitve in to so številke in programi za prihodnost. Potem države članice, število ljudi, ki so prišli v, Evrop, prišli v Evropsko unijo, še posebej iz Tunizije in Libije, je bilo več kot 6 tisoč. Velika večina jih je prišla v Italijo. 60 tisoč je torej ta številka, se upravičujem. In to so velike številke. Komisija je mobilizirala podporo za te države članice, posebej za tiste, ki so najbolj prizadete. Posebej pomagamo Italiji. In še vedno smo aktivni tudi pri nadzoru uh, sredozemlja. Europol pomaga Italiji uh, pri odkrivanju potencijalnih uh, eh, kriminalnih dejanj. Vzpostavili smo tudi kontakt s tunizijskimi oblastmi, da bi na ta način povečali sodelovanje pri obmejnem nadzoru. Za podporo Frontexa in pa tovrstnih dejavnosti komisija eh, predlaga eh, 52 milijonov več. To bi namenili Frontexu za tovrstne operacije. EASO, to je druga agencija, ki se tudi ukvarja s problemom azila in bo odigrala vlogo potem, ko bo dosegla kritično maso. Ta agencija je šele bila ustanovljena in še ni povsem operativna. Ima pa veliko dobre volje, podpirajo pa jo tako države članice kot komisija. Do konca leta naj bi komisija podala predlog za nov sistem, ki bi omogočil boljši obmejni nadzor. Še dialog za partnerstvo o varnosti, mobilizaciji oziroma mobilnosti in migraciji. Eh, to smo začeli. Evropski svet eh, je se s tem ukvarjal junija, sam sem bil v Tuniziji dva tedna nazaj, v Maroku prejšnji teden in sem tudi govoril s številnimi oblastmi. Formalno smo začeli z dialogom, ki nam bo zagotovil tudi partnerstvo za varnost, mobilnost in migracije. V Tuniziji, kljub temu, da se pripravljajo na volitve, je bil program dobro sprejet. Strani Maroka ne obstaja zdaj. Uh, velik pritisk. Tam se z omenim nadzorom in z izvajanjem pravnega reda ukvarjajo različni organi in ministerstva, ki eh, se ukvarjajo tudi s skupnostmi izven države. Vsi ti organi so se strinjali eh, z našim partnerstvom. Torej, na ta način bi vzpostavili enake uh, možnosti pri v upravljanju meja in pa eh, eh, nadzoru. Na ta način bi olajšali pridobivanje vizumov za Tunizijo in Maroko. To bi vedno bilo povezano tudi s eh, sporazumom o vstopu. Tretji steber je ustvarjanje pravnega okolja, ki bi to omogočilo. Tako bi se lahko na bolj informiran način odločili o tem, kako uravnavati ponudbo in popraševanje. Ko bo neka ponudba, pa ne bo eh, dosežena in tako naprej, bomo o tem vzpostavili dialog. Z dialogom smo že začeli, imeli bomo še srečanji v Tuniziji in Maroku do konca leta. In to je podobno partnerstvu, ki ga imamo z Moldavijo in Gruzijo. In na ta način bi radi vzpostavili tudi simetrijo med vzhodom in jugom. To se zdaj nekako uresničuje, vsaj ko gre za omogočanje lažjega eh, prehoda oziroma boljšega sodelovanja. V Tuniziji smo tudi začeli s tem procesom, upamo, da bo to pomagalo državam članicam, ki so že aktivne, pa tudi upamo, da, bo, da se bo tema varnosti in migracij. Uh, obravnavala v širšem kontekstu. To je torej vse, kar lahko zaenkrat povem. Hvala. Hvala, gospod Maservisi, za hitro predstavitev. S tem ste nam dali kar dosti časa, zato da bo veliko zainteresiranih poslank in poslancev lahko postavilo vprašanja. Prosim pa, da ne presežete dve, dveh minut za postavljanje vprašanj. Na ta način bomo lahko dosti eh, članicam in članom dali besedo. Gospod Vusutip. Hvala, predsednik, hvala, gospod Manservisi, za ta uvod. Tri vprašanja. Prvič, rekli ste, 408 lokacij so zagotovile države članice EU za ponovno naselitev tistih, ki so se znašli na tunis, tunizijsko libijsko mej. Naša delegacija je bila julija tam, skoraj da pet tisoč ljudi se je tam znašlo, je bilo tam ujetih pravzaprav in pet tisoč jih je še vedno tam. Koliko bi lahko povedali o teh 408 uh, eh, krajev, ki so jih obljubile države članice, je že na voljo. Drugič, tunizijske oblasti povedali ste nam, kaj so vaši cili, kar zadeva partnerstvo za mobilnost, migracijo in varnost oziroma za ta sporozum. Ali je sploh kakšen napredek bil dosežen, me zanima, z tunizijskimi oblastmi? Ste sploh začeli z njimi uh, pogovore? Vem, da so trenutno v predvoljivni kampanji in uh, da se tunizijski partnerji osredotočajo na to, ampak zanima me, ali so se pogovori sploh začeli. In končno, EASO, rekli ste, da agencija še vedno ni eh, v polni funkciji. Kdaj bo v polni funkciji? Gospod Moraš? Ja, zelo na kratko, nekaj vprašanj. Tudi sam sem bil v tej delegaciji, ki je šla julija v Tunizijo. In eh, Tunizici resnično so prevzeli več bremena, kot bi jim ljudje ga lahko naprtili. Koliko denarja je bilo obliž, obljubljenega, koliko ga je že porabljenega. Bo ta proces resnično zaživel? Opisali ste ta proces, kako več uh, zavez uh, zagotoviti pri državah članicah. Drugič, Frontex. Omenili ste operacijo Hermes. In ljudje se sprašujejo, kakšno je trenutno stanje. Marca ste nam povedali, kakšno je bilo stanje pri tej operaciji, sedaj pa bi želeli vedeti, kakšno je trenutno stanje, kdo sodeluje zlasti v okviru Lampeduze. Tretje kratko vprašanje je sicer pomembno za vse politične skupine. Ali bi nam lahko opisali, eh, kako boste deblokirali program za ponovno naselitev. V parlamentu se vse politične skupine eh, ukvarjajo s tem in zahtevajo to. In zadnje vprašanje. Kakšne so natančno okoliščine, v katerih države članice, ki so izpostavljene nesorazmernemu pritoku ljudi, lahko porabijo sredstva, ki so zagotovljena za eh, zavarovanje minimalnih standardov za zaščito teh priseljencev. Kakšno je trenutno stanje? Hvala, gospod Ludford. Hvala, predsednik. Eno kratko vprašanje. Gospod Maservisi je rekel, da tretji stebr se nanaša na zakonito priseljevanje. In rekel je, da države članice same morajo ponuditi številke. Ampak kakšna je sploh verjetnost, da bodo ponudile karkoli države članice? Dialog o zakonitem priseljevanju ali poteka v nekem kontekstu možnosti, realnih možnosti za uh, legalizacijo statusa migrantov ali ne. No, ali pa živimo v pravljicah, kar zadeva to. Hvala, gospa Sargentini. Sargentini. Hvala, predsednik. 408 lokacij za ponovno naselitev. Zanima me, ali je to v okviru kote ali manj. Nizozemska naj bi imela 55 takšnih lokacij. in ne vem, nam so rekli, da bo celo, uh, bodo prišli prebivalci pri migranti iz Kenije, potem Libija. Leta 2010 je že komisija podpisala sporazum o uh, varovanju meja in predvsej denarja je šlo iz uh, proračuna komisije libijski vladi, takrat Gaddafijevi vladi, kje smo trenutno v zvezi s tem sporazumom, ničesar niste rekli o tem. In bi lahko nekaj povedali o uh, obnovljenem, ponovno obnovljenem sporazumu med Italijo in Libijo. Če stvari dobro poznam, je uh, za čas so začasne libijske oblasti oziroma začasni libijski svet. Uh, tisti, ki je uh, prevzel nadzor nad uh, morjem. In uh, Migracija delavcev, tretje vprašanje. Tukaj smo imeli razpravo o sezonskih eh, delavcih in če hočemo pomagati severnoafriškim državam pri njihovem razvoju, mora Evropska unija pripraviti bolj odprte in fleksibilne sisteme za migracijo delavcev ali je to del sistema. Hvala, sedaj pa poslanec Jakolino. Grazie. Najlepša hvala, predsednik. Najlepša hvala, gospod Man Servisi. Pred kratkim je gospod Man Servisi povdaril, da je 60 milijonov ljudi bilo sprejetih v zadnjih šestih mesecih. Veliko jih je pristalo na uh, eh, sicilijskih mej. Omenili ste tudi celo vrsto stikov z libijskimi oblastmi, ki ste jih vzpostavili pred nedavnim. Druge boste vzpostavili tudi s Tunizijo in Marokom. Verjetno zato, da bi se spopadli z temi migracijskimi tokovi tudi v obliki večstranskih eh, sporazumov. Še nekaj me zanima. Koliko časa bomo morali čakati, da bodo ti sporazumi dejansko tudi podpisani. In gospod Baroso je v neki izjavi v zvezi z uh, Sicilijo, Lampeduzo in tako naprej povdaril naslednje. Res veliko uh, priseljencev prihaja tja, koliko časa pa bomo potem uh, v Italiji še vedno morali eh, nositi večino bremena. Hvala. Hvala, gospa Gonc. Ne, niste prosili za besedo. Potem pa gospa Romero. Hvala, gospod predsednik. Eh, dialog o partnerstvu za mobilnost z mejnimi državami je komisija predstavila junija in to je pobuda za prihodnost, ki je lahko zanimiva in ki je tudi dobro zastavila pot, vendar pa imamo že nekaj let eh, neugodno situacijo. Agencija za priseljevanje na Malti ne deluje. Stvari so še poslavšale eh, vojna v Libiji in situacija v Tuniziji. Lampedusa, Malta, Grčija, na teh krajih so številna taborišča uh, zelo uh, slabo skrbovana, tam so pogoji uh, zelo slabi in zato namenjamo 500 milijonov evrov. Vendar pa ne vemo, kako uh, je bil ta denar porabljen, saj mi tega ne vemo. Morda lahko pride še kdo predstaviti eh, to temo, morda komisarka Malstromova. Popolnoma nič ne vemo o teh sredstvih. Vemo, da obstajajo, ampak kaj se je z njimi zgodilo, kako so bila sredstva porabljena. Glede ponovne naselitve tistih, ki so v omenjih taboriščih, tudi ne vemo veliko. Pravite, da imamo evropski program in pa da imamo uh, tudi program o postopku. Ne moremo tukaj nadaljevati dela, če je stvar blokirana. Potrebujemo evropsko politiko, ki bo to deblokirala. Nam lahko poveste tudi, kaj je to Eurojug, jug Evrope. Gospod Mulder je naslednji. Hvala. Lahko si predstavljam da bo iz Libije seveda prišlo ogromno uh, beguncev zaradi vojne. Po revoluciji v Tuniziji pa je bilo zanimivo opaziti tudi naenkrat velik pritok eh, priseljencev od tam. In ko enkrat diktature padejo, ljudje hočejo ostati v takšnih državah. Kako pa je to videti v tem trenutku? kaj so posledice vseh teh dogodkov v Egiptu, v Tuniziji, verjetno tudi v Siriji. Kaj pričakuje komisija v zvezi s tem in kako se pripravlja na to, na ta morebitn uh, eh, velik pritok? You, Hvala, gospa Flot. Oui, bonjour, si... Ja, dober dan. Eh, navedli ste številke UNHCR, kar zadeva število uh, ljudi, ki jih je treba ponovno naseliti, potem ste tudi povedali, koliko se jih je potepi, potopilo oziroma utonilo od eh, januarja. Mene eh, zanima, kaj meni Evropska komisija. Jaz eh, dosti več ne vem, to se ni dogajalo vse v evropskih teritorijalnih vodah, kar zadeva Frontex, tu pa tudi nič ni. Eh, ko se zagotovi toliko financ za uh, upravljanje se to situacijo in je istočasno 2000 mrtvih, potem uh, je treba videti, koliko čovnov eh, pluje po tem morju in zato moramo biti bolj zahtevni, kar zadeva to uh, dramatično situacijo. Kaj ti, uh, Eh, vidimo tudi, da so nekatere ljudi na silo ukrcali, eh, Gaddafijevi pristaši. In vseeno pa mislim, da ima Evropska unija pravico, da zahteva, da se pojasni, kako je prišlo do te nedopustne situacije. Za uh, sredozemlje predlagate partnerske sporazume, to je uh, manjši svežen z klauzuli migracije, upravljanje uh, meja, eh, sporazumi o vračanju in tako naprej. To smo že delali z vzhodom. Ali ste se česa naučili iz tega, ali to deluje, kako to deluje, kak, kakšni so problemi za nevrono težji, te kar zadeva sporazume o vračanju, to pomeni pravico, da eh, zadevne države lahko izženajo nezrelene. Eh, kako to deluje, saj obstajajo nevrono težje kajti sedaj bomo imeli delo na jugo. Potem pa še ena stvar, previdnost je potrebna, kajti lahko se opazi, kar, kar zadeva Tunizijo, da razen raznolikosti pri kampanjah, praktično vsi voditelji rečejo, da je prehodna vlada, prehodna vlada, vse odločitve, ki jih bo ta vlada sprejela, bodo ponovno pregledana, ko bo ustanovljena nova skupščina in mislim, da moramo biti nekoliko pravidni, kar zadeva eh, eh, dialog z eh, Tunizici. Jasminov načrt. Mislim, da je to nekaj, kar eh, podpirajo vse liste. Sporazumi o mobilnosti tu moramo biti nekoliko previdni. Hvala. Hvala, gospa Ana Gomes. Predsednik, najprej naj povdarim, da iz Libije ne prihaja več veliko ljudi. Večina Libicev, ki so pobegnili v Tunizijo in sosednje države zaradi vojne, se je vrnila v Libijo. Res je, imamo ta problem 5300 ljudi, ki so v Tuniziji, ki so odšli iz Libije. UNHCR jih je že evidentiral kot bodi si prosilce za azil ali pa begunce. Ampak mislim, da bi morali vi narediti več. Gospod Manservisi, kaj pa vi dejansko počenjate, da bi države članice prepričali, da bi ponudile več tem ljudem. V Libiji sami pa imamo okoli 1500 ljudi v nekem taborišču blizu Tripolija, morda so še drugi, druga taborišča, ampak odkar je tri, so Tripoli prevzeli pristaši revolucije, nihče več ne beži v Malto in drugam. To je uh, dokaz, da je s tem Eh, Gaddafi izsileval svoje ljudi. Torej ni več čovnov z begunci, ki prihajajo tja, ampak nekaj se jih je še vedno tam znašlo in ne morejo drugam. Ni nujno, da so begunci ali definirani kot begunci, so pa migranti, ki se želijo uh, vrniti domov. Gospod manj servisi, ali mi s pomočjo UNHCR-ja in drugih eh, mednarodnih organizacij pomagamo tem ljudem, ki so v Libiji. In ali se že pripravljamo na tisoče, ki jih bo treba vrniti iz Libije, ko jih bodo enkrat spustili iz eh, zaporov in tako naprej. Večina teh je vojaških plačancev, ki so v In veliko je ljudi v libijskih zaporih, ki so jih eh, obtožili, čez da so plačanci, ampak eh, bo, enkrat se bodo morali vrniti v svoje države, iz katerih so prišli. In končno, kaj lahko naredimo v državah članicah, da bodo se pridružile temu skupnemu programu za ponovno naselitev. Kateri so argumenti, s katerim bomo sprostili ta program, deblokirali zastoj, v katerem smo. Situacija je trenutno videti, kot da je pad pozicija, ampak krize prihajajo. Alžirija recimo, stvari lahko postanejo tam kar neprijetne. Hvala, gospod Tavares. Hvala. Kar zadeva ponovno naselitev, dobra novica, naš odbor za proračun je program za ponovno naselitev odobril in na plenarnem zasedanju ga bomo verjetno k malu uh, eh, potrdili. Sedaj pa ta blok, blokada pri soodločanju, kar zadeva uh, te kraje za ponovno uh, naselitev. Gospod Manservisi, pa tudi mi smo ugotovili, da se bo to moralo k malu zgoditi, v dveh tednih. Sam sem se srečal z vsemi političnimi skupinami, ponudili smo proti predlog, da bi delegirane akte, to je bilo sporno vprašanje prej, eh, pretvorili v neke vrste soodločanje, ne pa eh, delno soodločanje. Torej samo še eno srečanje moramo imeti tega spravnega odbora. Ampak ne od komisije, ne od sveta, zaenkrat nismo dobili nobenega odgovora. Že od danskem eh, predsedstvu se pogovarjamo in s polskim predsedstvom eh, se o tem pogovarjamo, kajti gre za celo vrsto stvari, ki jih moramo v času polskega predsedovanja rešiti, sicer bomo izgubili celo leto v procesu ponovne naselitve. Mislim, da nam tukaj komisija lahko pomaga prvič s tem, da uh, nam pove v zvezi s protipredlogom parlamenta, kaj meni o njem, se vam zdi v tem v protipredlogu kaj koristnega, se lahko pogovarjamo o tem protipredlogu. Mi smo pripravljeni dialog, na dialog o tem predlogu in to čim prej, ampak tukaj moramo vsi biti zelo pragmatični in moramo hitro delovati. Mnoge druge kolegice in kolegi se sprašujejo, tako kot jaz, kaj se dogaja. Ni jasno, niste jasni. Ne gre za blokado med svetom in parlamentom. Svet svojega dela ni opravil in to dvakrat. Sedaj zaradi soodločanja ne želi uh, proučiti našega protipredloga. Spravni dialog smo imeli dvakrat, ampak upam, da bomo sedaj resnično naredili kak korak naprej. V ta namen pa potrebujemo tudi pomoč komisije. Še nekaj bi dodal, kar zadeva vračanje eh, čovnov iz eh, Tunizije in Italije. Ali komisija pozna to vračanje eh, čovnov in ali meni, da je to zakonito vračanje? Italijanski organi pravijo, da se je to zgodilo na podlagi bilateralnega sporazuma med Libijo in Italijo. Ali komisija pozna ta bilateralni sporazum in ali meni, da je ta sporazum v skladu z evropskimi standardi? če je ta dvostranski sporazum ustrezen, kako se v njem obravnava vračanje. Eh, Lampedusa sedaj um, ni več eh, uradno varno zatočišče. Kaj to pomeni za migrante in azilante v sredozemlju? Gospod Bronz. Uh, Sarkozy in nekateri drugi so bombardirali Libijo in zato je veliko ljudi odšlo. Mnogi Libici in Tunizici hočejo priti v Evropo, so hoteli to priti in še vedno hočejo, čeprav so njihovi diktatorji padli. To morda nima nobene zveze s položajem v Libiji in Tuniziji temveč želijo sem priti, ker imajo tu boljše možnosti. Eh, načelo nevračanja pomeni naslednje. Človeka ne vračamo v državo, ki je nevarna. Ampak, če sprememo to načelo, je logično, da ne smemo opustiti ljudi v, drža v nevarnih državah, eh, ki jim onemogočajo eh, odhod. Torej, Na figurativno in dobesedno no, smo se znašli v istem čovnu z Azici, Afričani in eh, tudi Evropejci. In nevračanje, ne vem, če bo tukaj izpadlo kot nekaj uh, poštenega. Hvala. Poslanka Borselino. Hvala, gospod predsednik. Želela bi se vrniti na položaj v Italiji. Lampedusa. Kaj se je tam dogajalo? Prisilna repatriacija se je dogajala. Sama sem večkrat postavljala vprašanje v zvezi s tem in zanima me, kakšni so rezultati pogajanj z italijanskimi oblastmi. Eh, vas po imenu Mineo bi želela tudi omeniti italijanske oblasti so prosilce za azil uh, vse poslale v to majhno vas kot v neke vrste geto. In sedaj čakajo na odločitve v zvezi z njihovim statusom. Vendar to je vse potekalo zelo počasi in zato se sprašujem, kdo pravzaprav spremlja ta cel proces in kdo je odgovoren za takšne situacije, v katerih vlade enostavno ne znajo se spopasti z problemi. Preden damo besedo gospodu Manservisiju, bomo dali besedo predstavnikom polskega predsedstva. Če bi v imenu sveta želelo kaj povedati, ja, izvolite. Hvala. Morda potem, ko bo gospod Manservisi povedal svoje. That, Ja, ja, to bo za vas lažje, kaj ne? Ta razprava je zelo živahna, kot je to običajno v našem odboru. No, sedaj bom dal besedo ponovno gospodu Manservisiju, potem pa bomo slišali tudi od eh, polskega predsedstva, kaj menijo o tem. Če bi hotel govoriti o vsem, bi to trajalo še eno uro, zato se bom dotaknil samo najpomenejših točk. Ostal vam bom pa na razpolago, da na vprašanja odgovorim tudi bilateralno, če se vam bo to zdelo potrebno. Kar zadeva ponovno naselitev. To vprašanje vas je postavilo več. Prve številke od 400 in nekaj je trenutno samo 100 eh, takih, ki so eh, aktualne. Številke niso visoke in zato nismo zadovoljni. Eh, komisarka Malmström je to veliko krat rekla. Ravno tako smo nezadovoljni zato, ker vsi predlogi, katerih namen je okrepiti kolektivno odločanje za spodbujanje eh, teh programov, zahtevajo veliko časa zaradi medinstitucionalnih vprašanj, ki se nanašajo na eh, to, ali gre za izvedbene akte ali za delegirane akte. In zato eh, smo predlagali nekaj, eh, kar je predlagal tudi Evropski parlament, da bi Eh, eh, raje eh, to naredili na podlagi medinstitucionalnega sodelovanja, da ne bi prišlo do političnih razprav. Tako da bi lahko izkoristili obstoječa sredstva in da bi videli, kaj se lahko naredi za prihodne. Z drugimi besedami, en kompromis bi potrebovali. In eh, polskemu predsedstvu bom prepustil, da nam pove, kako bodo to naredili institucionalno, ampak vsebinsko mi bi želeli najti rešitev številke niso ravno bleščeče, če zaključim s tem za Evropo. Še eno uh, vprašanje v zvezi uh, z ponovno naselitvi. Z uh, UNHCR delujemo, situacije ljudi so številke. Uh, Številke so take, kot jih je povedal tudi gospod Busetil. Potem sem tudi sam zbral nekaj številk skupaj z UNHCR-om za Tunis. Te številke se bodo povečale. In eh, te številke smo upoštevali tudi pri oblikovanju programov za ponovno naselitev. Kajte nekateri ljudje bi šli tudi drugam, zato sodelujemo tudi z ZDA in s Kanado, tako da bi lahko pomagali pri ponovni naselitvi tunizicev. Potem obravnavamo drugače ljudi, ki so obtičali v Libiji. Številke niso čisto znane, ampak ljudi ni zato ker situacija ni stabilna, zlasti eh, ljudi iz eh, Črne Afrike oziroma posaharske Afrike skrbi, da jih bodo eh, prepoznali kot plačane vojščake. V Libiji sta dve realnosti, Bengazi in Tripoli. Bengazi je mir, tam so se začele tudi razprave o tem, kako upravljati meje, Tam sem imel tudi misijo, želel sem podpreti tudi nekaj dejavnosti držav članic v zvezi z vizumi, tako da bi imeli vsaj eno enotno platformo. E, zlasti to velja za Mačarsko in Malto. Torej, v Libiji je situacija posem drugačna. Kar pa zadeva ponovno naselitev? Kvota 400 in nekaj plus Ne, ne. To je bil odgovor na naš poziv za posebno ponovno naselitev. Kako bo to vplivalo na naslednji ciklus, to bomo pa videli na koncu. Ampak ne moremo reči, da je to uh, poleg. To je tisto, kar ciljamo trenutno. Če je to dodano k tistemu, kar že je, to bomo pa še videli. Potem, kaj lahko naredi e ASO pri vsem tem? Ojazo je začela delovati šele junija, sedaj šele eh, začenjajo delovati in v glavnem eh, vsi delajo v severni Grčiji. Eh, Grči pomagajo, pri, da absorbirajo zaostanke eh, z prosilci za azil. Eh, seveda bi morali organizirati še druge time, ampak bodimo eh, eh, pošteni, to je eh, mlada agencija, ima malo ljudi, tudi ne more absorbirati vseh sredstev, ki jih dobi in zato skušamo povečati zmogljivosti EASO z EAK, tako da bi lahko mobilizirali tudi time iz držav članic. Toliko sem želel povedati. Države članice, poveča, eh, države članice spodbujamo, da nekoliko bolje delajo. Eh, komisarka Malmström se s tem ukvarja in se še bo ukvarjala, rezultatov še ni, ampak mi bomo stalno delali s temi vprašanji. Potem drugo vprašanje, kaj narediti s Tunizijo, zlasti s Tunizijo. Moja misija ki sem jo vodil, no pa je nisem čisti vozil, ampak dobro. E, komisi, v tej misiji je bila komisija Polsko predsedstvo EASA, e, Frontex in Europol, tako da smo imeli vsa orodja na razpolago. In v Tuniziji smo se dogovorili, da bomo začeli pogajanja da, za delovne ureditve s Frontexom in da bomo delali skupaj za to, da bi zagotovili konkretno sodelovanje z Europolom, tako da bi lahko eh, se soočili in razbili mreže, ki trkujejo z ljudmi in orožjem. Koliko časa bo to trajalo? Verjetno kar nekaj časa, kajti ne moremo kar takoj nadomestiti tega, kar se dela bilateralno, ampak tendenca je ta, da eh, na evropsko raven združimo vse delo, ki je bilo upravljeno eh, doslej. Ne vemo, kakšna je vsebina mnogih sporazumov, vemo samo tisto, kar so nam povezali. In eh, tunizijski organi so nam povedali, da sodelujejo z Italijo, na mejah mednarodnih voda, torej med mednarodnimi in tunizijskimi, da, od, da odpeljajo nazaj ljudi, ki nelegalno zapuščajo državo. Kakorkoli že, mi smo tudi v stiku z italijanskimi organi, spraš, sprašujemo jih, ali so vsi uh, pogoji izpolnjeni ali se spoštuje mednarodno pravo. Ampak ne vemo točno, kakšen je ta sporazum. Vemo, da poteka neka korespondenca in vemo, da se v določeni meri pokriva to, kar so nam povedali italijani in kar so nam povedali tunizici. Ampak eh, trenutno velja to, da lahko takoj tunizici odpeljajo nazaj ladjo, ki je polna nezakonitih Eh, priseljencev. Ampak ne moremo natančno preučiti vsake operacije, tudi Frontex ne more tega narediti. Sporazum z Libijo. Komisija ni sklenila sporazuma z Libijo. Mi smo enostavno opredelili neko skupno izjavo. In tam smo napisali, da se je treba soočiti tudi z problemi upravljanja meja na jugo in na severu in da je treba preprečiti trgovanje z ljudmi. Situacija se je seveda poslabšala s, civil, s državljansko eh, vojsko, kaj Gaddafijev režim je ljudi eh, pošiljal iz države, jih je eh, izsiljeval, sedaj pa temu ni več tako. Sedaj praktično ni več nobene ladje, ki bi zapustila obale Libije. Se pravi, finančna komponenta te skupne izjave ni bila uresničena. S to naj bi namreč pomagali Libicem, da naredijo tisto, kar so hoteli narediti. Se pravi, bolje koordinirati, bolje Eh, upravljati meje. No, sedaj je to šlo nazaj v regionalno vojnico za Severno Afriko, je pa na razpolago novim libijskim organom, da lahko naredijo tisto, kar hočejo narediti za upravljanje svojih meja. Ampak sedaj imajo drugačen problem. Njihov problem je, da se, eh, sedaj prihajajo ljudje iz pod, eh, podsaharske Afrike, In eh, libijsko gospodarstvo tega ne bo nikoli preživelo brez eh, tujih eh, delavcev, tudi v času izgradnje. Ampak ena stvar je o tem govoriti, druga stvar je to izvesti v praksi. Partnerstvo. Ja. E, to to e, se nanaša na upravljanje me, e, meja, ima tudi varnostno dimenzijo. E, upravljanje meja pomeni tudi boj proti organiziranemu kriminalu in uh, trgovanju z ljudmi in drugimi uh, nedovoljenimi substancami. V, veli, če bi želeli Libici eh, tako delati, bi, eh, torej v sodelovanju z Europolom in Frontexom, bi, bi to bil eh, pozitivni znak in to se je tudi že začelo pokazati. Pokaz, eh, Spomnili se boste, no tudi sam osebno sem predstavil poročilo o izvajanju sporazumov o vračanju in komisija je prišla do eh, zaključka, da eh, če eh, imamo samo sporazume o ponovnem sprejemu oziroma vračanju brez eh, proti eh, ukrepa na področju vizonske politike, potem ne bomo daleč prišli. In zato smo to dali v drug kontekst. Imamo na eni strani ukrepe olajševanja eh, izdajanja viz, to se ne izvaja eh, a la carte, kajti vsa pravila eh, se, velje, se uporabljajo za vsa države članice. In eh, isto velja tudi za sporazume o ponovnem sprejemu. Zato skušamo izkoristiti pozitivne izkušnje iz vzhoda bolj pa želimo tudi uporabljati druga urodja, blokado recimo. Potem tudi direktiva o uh, eh, sank, uh, eh, sankcijah za zaposlene. To je često povezano z nelegalnim priseljevanjem in z trgovino za ljudmi. Potem direktiva o mobilnosti študentov in raziskovalcev. Eh, ta se ne uporablja dovolj veliko stvari. Uh, je še, s katerimi lahko delamo. Potem dovoljenje za delo. To je seveda suverena pravica držav članic, ampak v partnerstvu z Moldavijo smo ugotovili, da ko ima država članica nek okvir za sprejemanje odločitev in ko obstajajo e, ukrepi skupnosti, ki pomagajo uskladiti povpraševanje in ponudbo po delo, potem se da narediti več. 15 držav članic je vključenih v to. In predvsej je bilo spremenjeno s tem. Torej, ministrstva eh, za delo z ena ali druge stvari računajo na takšen okvir. Seveda pa ne gre za to, da bi kogarkoli silili. Podpora regiji in pa situacija na Lampeduzi. Vemo, kaj se dogaja na Lampeduzi. Lampeduza je bila proglašena za nevarno področje zaradi, in tudi uh, To zaradi tega, kar se je dogajalo, saj so tudi uničile tisto, kar je bilo tam in komisija je italijanske organe vprašala, kako nameravajo delati naprej. Kaj ti Lampedusa bo še vedno uh, destinacija, glede na to, da je eh, blizu Tunizije. Sicilija je eh, bolj oddaljena od Tunizije in zato smo vprašali italijanske organe, kako nameravajo zbirati informacije, kajti italijanski organi bodo še v težji situaciji. In smo jih vprašali za informacije o tem, kako jim kaj uspeva, kako se odzivajo, kako izpolnjujejo svoje mednarodne obveznosti. Nobenega dvoma ni, da delajo to, kar morejo, ampak so prav gotovo v dosti težji situaciji. Situacija v Mineu. Do sedaj je civilna družba tista, ki izvaja kontrola UNHCR in uh, s tem se pogovarjamo tudi z italijanskimi organi. In doslej še nimam nobenih dejanskih zanesljivih informacij o možnih kršitvah človekovih pravic. Doslej nimam takih informacij, ampak v misiji, ki jo bomo imeli, bomo pogledali tudi, kaj se dogaja tam. Uh, ampak doslej število dejavnosti, ki se izvajajo, tudi, glede na to, kaj nam pravi UNHCR, torej eh, stvar je kritična, ampak ni tako kritična, kot je bila v Grčiji. Se vedno moramo eh, imeti oči odprte, ampak eh, se zanašamo na to, kar nam Italija pove uporaba direktive o začasni zaščiti. No, ta direktiva se ne uporablja, pika. Lahko se sicer pogovarjamo, zakaj, ampak direktiva se ne uporablja. Mogoče bi se o tem morali malo pogovoriti in ugotoviti, ali je ta direktiva še koristna, ali jo treba spremeniti ali ne. E, naj vas spomnim na člen 17.3. Mogoče bi to spadalo v širšo razpravo o solidarnosti znotraj EU. Dovolite mi, da je eh, veliko dobrih stvari že v praksi, ampak ko je treba konsolidirati zakonodajo, pa se pojavijo problemi. Utopljeni ljudje, ljudje, ki se utopijo, to je kolosalna drama. E, kajti čovne, ki jih uporabljajo, so stari e, čovni. In te čovne. E, potem pride do dramatičnih situacij, ko prisilijo ljudi, da s temi čovni odidejo. Treba je videti, kako lahko uporabimo informacije, ki jih zberemo via joint operation, skupne operacije. Frontex eh, organizira skupne operacije, ampak običajno naredijo tisto, kaj eh, država, gostiteljica zahteva. In tu se je treba osredotočiti na analizo tveganja, na screening in na sredstva. če pride do konkretne prošle, potem je Frontex pripravljen sodelovati. Treba je osvetliti, kaj se dogaja. Ampak ne moremo osvetliti situacije tako, da bi s prstom pokazali na eno ali drugo državo članico. Tako ne. Delamo tisto, kar pač moremo. Ja, ampak včasih kdo preživi. Saj ste se pogovorili s preživelimi, da bi videli, kaj se točno dogaja. Kajti oni so videli veliko čovnov, ki so šli iz Libije. Ja, ja, ja. Zdaj imamo dialog s temi državami, da bi razumeli točno, kaj se je zgodilo. Ne mi, ne Frontex nimamo dovolj operativnih zmogljivosti, da bi sami delali eh, pre, preiskave. Moramo porabiti samo poročila, ki jih imamo na razpolago. Več kot lahko zahtevamo od držav članic in od visokega komersa, da bolje bo. In do, zelo smo izboljšali način sodelovanja s Frontexom, tako da se zagotovi boljše spoštovanje človekovih pravic, pa tudi zato, da bomo lahko bolj proaktivni. Ta zakonodaja, ki bo formalno sprejeta ta mesec, ta zakonodaja mora začeti veljati čim prej trenutno zbiramo izkušnje, ampak seveda delamo tako, da bi lahko osvetlili situacijo, zato sodelujemo z državami članicami, državami izvora, agencijami in ta dialog bo pripeljal do tega, da bomo imeli nekoliko bolj popoln okvir, tako da bomo lahko gledali na obe strani Mediterana. Eurosur sedaj. E, konec e, leta, v decembru bomo dali zakonodajni predlog. Gre za sistem, ki naj bi integriral informacije od vseh organov, policije, e, pomorskih organov, torej vseh tistih, ki so prvi, ki kontrolirajo gibanje, ki najbolje poznajo uh, pretoke ljudi, blaga, uh, orožja in tako naprej. Skratka, gre za sistem, ki bo pomagal združiti informacije, jih v realnem času uh, izmenjati tudi. Gvarda Sivil v Valenciji, recimo. Oni so že daleč. Uh, pri uporabi tega sistema. Ta sistem bo omogočal te informacije združite. Z Marokom in Tunizijo sem se pogovarjal tudi zato, da bi se pridružila temu sistemu, kaj te skupni izziv imamo in to je, da ustavimo nezakonite trgovce. Vmes 2000 ljudi umre v Mediteranu, in eh, razvijajo se kriminalne združbe. Vse te informacije bo Eurosur zbiral. Zahvaljujem se vam za vprašanja in upravičujem, da nisem odgovoril na veliko stvari. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Manzerivisi. Hvala lepa za popolne odgovore na vsa vprašanja, ampak preden končamo, bi pa mogoče dali besedo polskemu predsedstvu. Prosim vas, da ste čim krajši, zato ker ne smemo zamuditi zadnje točke tega popodneva. Hvala. E, za glas jih postaram se vypovedati bardzo krutko, jeżeli hodi o. E... Hvala lepa. Kar zadeva celotno regijo sredozemlja predsedstvo in svet povsem podpirata vse korake, ki jih je sprejela Evropska komisija pri izvajanju odločitev sveta iz junija. Predsedstvo se je udeležilo delegacije v Maroku in Tuniziji. Zelo smo zadovoljni z rezultati teh obiskov in želimo sodelovati tudi v prihodnih misijah, o katerih je govoril gospod Manservisi ko gre za vsebino teh partnerstev, zelo na kratko, ker ste tako želeli. Naj povem, da partnerstva oziroma sporazumi za mobilnost ponavadi obravnavajo partnerstva, ponovno možnost vstopa in pa mm, olajšanje vizumskih postopkov. Partnerstvo je ponavadi sestavljeno iz teh treh elementov. Gre za geografsko ravnotežje in glede na sestavne dele bomo to tudi ohranili, ko gre za program ponovnega naseljevanja. Je mačarsko predsedstvo podalo predlog in ta predlog je naletel na pravne težave pravne službe so o tem predlogu mađarskega predsedstva podale negativno mnenje. Mi bomo še naprej delali na tem skupaj z Evropskim parlamentom in komisijo, da bi rešili ta problem. Thank you. Hvala. Gospod Manservisi, imate še kak komentar za zaključek? Ne. Ne več kot dovolj smo slišali na to temo. Gospod Tavares, ste lahko kratki. Nekaj glede tega, kar je povedalo predsedstvo. Ali je svet že pregledal proti predlog parlamenta, torej nasprotni predlog, ali ga je podal v oceno pravni službi? Mm -hmm. Analizujemo obesti tom propozicijo, imam nadje, že bendžemo panjstvo v sami čas. Zdaj analiziramo ta predlog in upam, da vam bomo 20 tega meseca na zasedanju oziroma uh, srečanju o azilni politiki lahko tudi predstavili. Hvala. So we thank you. We thank... To je bilo zelo kratko. Hvala. Hvala, gospod Manservisi. Gospod Manservisi se je zelo potrudil in eh, resnično podal odgovore na vsa vprašanja. Hvala, zdaj pa bomo nadaljevali. Hvala, prosim. Yes. We shouldn't be in delay. Moramo kar hitro nadaljevati, da ne bomo imeli zamude po tem sestanku bomo imeli še srečanje koordinatorjev. Danes popovdne torej bomo zaključili s sestankom koordinatorjev, zdaj pa imamo še eno točko na dnevnem redu pred sabo, to je točka 7. Zelo pomembna je tukaj časovnica oziroma Pomembno je, da se držimo dnevnega reda. Zdaj bomo torej nadaljevali z Evropskim letom državljanov. To je leto 2013. Prosim vas za pozornost. Tisti, ki boste ostali v dvorani. Dobrodošli tu, tisti, ki boste zapustili dvorano, pa prosim to naredite v tišini. Torej, govorili bomo o Evropskem letu državljanov. Leto 2013 je to. Evropska unija namerava leto 2013 določiti za Evropsko leto državljanov. Želi se osredotočiti na pravice državljanov unije in želi, da bi bili ljudje informirani o teh pravicah in bi jih tudi učinkovito izvajali. To Evropsko leto bo okrepilo zavedanje o pravicah, ki jih prinaša evropsko državljanstvo, državljanstvo Uniji, še posebej v povezavi s pravico državljanov do prostega pretoka, prostega gibanja in pa bivanja na ozemlju držav članic. 11. oktobra je odbor Libe določil gospod Papadopolu za poročevalko za ta dosje. Najprej nam bo svojo predstavitev podal gospod Van der Steen, ki je generalni direktor direktorata za komunikacijo pri komisiji. Torej, predstavil bo predlog komisije na to temo. Potem nam bo spregovoril gospod Jasinski, ki predstavlja polsko predsedstvo. Na koncu pa bomo slišali še nekaj besed naše poročevalke in pa kolegov, ki bodo želeli kaj povedati Najprej ima besedo gospod Van der Steen, predstavnik komisije. Izvolite. Lot, Hvala, gospod predsednik. Spoštovani gospodje, gospe. 15. decembra 2009 je komisija oziroma je parlament predstavil resolucijo in pozval komisijo naj leto 2013 določi kot leto evropskega državljanstva. Na ta način bi dali ponoven zagon razpravi o državljanstvu Evropske unije, hkrati pa bi državljane obvestili o njihovih pravicah, še posebej glede na nove določbe, ki jih vsebuje Lizbonska pogodba. Mislimo, da v času gospodarske in finančne krize, da je Evropska unija državljanov temeljna pobuda, pobuda ključnega pomena. Kot ste povedali, gospod predsednik, je zelo pomembno, da se evropski državljani začnejo zavedati svojih pravic in pa koristi, ki jih uživajo kot državljani Evropske unije. Pomembno je okrepiti pripadnost državljanov Evropske unije projektu Evropske unije. Komunikacijske dejavnosti v letu 2013 so tudi zelo pomemben element, ki ga moramo skupaj s parlamentom pripraviti pred volitvami, ki bodo potekale leta 2014. Predsednik Baroso je rekel, da je razlog za obstoj Evrope v tem, da okrepi državljane. Trenutna Gospodarska kriza je najbrž največji izziv v zgodovini Evropske unije. Poleg tega obstaja tudi kriza zaupanja pri državljanih, kot je to povedal predsednik Baruso v svojem govoru o situaciji v Evropski uniji 28. septembra pred tukaj v parlamentu. po tem govoru je komisija prejšnji teden sprejela načrt za stabilnost in rast. To je načrt v petih točkah, ki bo prekinil začaran krok državnega in javnega dolga in bo zagotovil trajnost in rast. Ta načrt je prejšnji teden predstavil predsednik Baroso pred parlamentom in ga bo predstavil naslednjo nedeljo tudi na svetu. Trdno smo prepričani, da je v času krize zelo pomembna potreba, da se okrepi evropsko državljanstvo in da je to bolj pomembno kot kdajkoli prej. Ključnega pomena je, da državljani Evropske unije ne samo podpirajo reforme, ki se izvajajo na evropski ravni, ampak da pri teh reformah tudi sodelujejo, da se aktivno vključijo vanje. Če si ogledamo rezultate raziskave Eurobarometra, še posebej vprašanje, kaj Evropska unija pomeni državljanom EU, vidimo, da 45 odstotkov ljudi meni, da ljudje, torej 45 odstotkov ljudi Evropsko unijo povezuje s prostim gibanjem po EU, z možnostjo študija in pa dela v tujini. 37 odstotkov ljudi to povezuje z enotno valuto, torej z evrom. Also EU citizens consider freedom of movement. Večina ljudi torej uh, razume možnost prostega gibanja po EU kot bistveno pravico svojega evropskega državljanstva. In to lahko uporabimo tudi za to, da okrepimo zaupanje evropskih državljanov v EU. Ta predlog je načrt, kako ljudem prek praktičnih izkušenj pokazati, kaj pomeni biti državljan EU. Evropsko leto državljanstva bo odlična priložnost, da pokažemo, da so ljudje v središču naše politične agende in da jim tudi razložimo, kaj pomeni uh, državljanstvo glede uh, njihovih voljivnih pravic in pa možnosti kandidiranja v Evropski parlament. Leto 2013 je bilo eh, načrtno izbrano iz teh razlogov. Kajti to leto je Eh, pred splošnimi volitvami, ki bodo potekale leta 2014. To bo zelo pomembna priložnost, da mobiliziramo naše voljivce. Tudi 20. obletnica evropskega državljanstva poteka, bo potekala na to leto, torej leta 2013. To državljanstvo pa je uvedla Maastrichtska pogodba. Če si torej ogledamo kateri bi lahko bili cilji za leto 2013. Želimo si, da bi se državljani bolje zavedali svojih pravic, ki so povezane eh, z njihovim prostim gibanjem. Radi bi državljane obveščali o teh pravicah in naš predlog uh, si želi dvigniti zavest na tem področju, da bi državljani tudi izvajali te svoje pravice in bi se lahko res prosto gibali in delali uh, po Evropski uniji. Želimo ustvariti občutek lastništva in večje pripadnosti Evropski uniji. Povečan pretok ljudi v Evropski uniji bo pozitivno vplival na notranji trg. To pa bo tudi vodilo v rast. z letom 2013 želimo pospešiti eh, razpravo o koristih državljanstva v Evropski uniji. Evropsko leto državljanstva bo upravljano uh, centralno, moramo pa se zanesti uh, na vse partnerje, ki se morajo aktivno vključiti v te dejavnosti. Radi bi tesno sodelovali z vsakim od teh partnerjev. Strateški partner, partneri m, mm, bodo na evropski ravni evropske institucije. To smo že poudarili v medinstitucionalni skupini za informacije, kjer sodelujejo Evropski parlament, svet in komisija. V tej skupini je komisija vse institucije pozvala, naj podajo konkretne predloge, da bi ta pobuda za leto državljanstva bila uspešna. Informacijske pisarne Evropskega parlamenta, predstavništva komisije v državah članicah in drugi akteri bodo tudi igrali pomembno vlogo. stvari bodo morale potekati v partnerstvu nacionalne vlade ter organizacije civilne družbe eh, ter mreže raznih organizacij bodo tudi morale biti vključene v celoten proces na ravni službe Evropske komisije, ki tudi dosegajo evropske državljane, bomo pozivali k razvoju še dopolnilnih pobud, pobud v ta namen. Ta pobuda bo namenjena splošni javnosti, morali pa se bomo zanesti in računati tudi na uh, druge akterje. Eh, skupina tistih, ki bodo prvič volili na splošnih volitvah leta 2014, mora eh, biti deležna še posebne pozornosti pri naši kampanji. Na ta način bomo zagotovili njihovo sodelovanje v procesu volitev. Statističnega vidika so ženske, mladi in manj izobraženi eh, še posebej pomembni in si zaslužijo še poseben poudarek. predlagamo dejavnosti tudi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni eh, z raznimi informacijskimi kampanjami, z dviganjem zavesti, z izmenjavo informacij, z eh, izmenjavo izkušenj, z organizacijo konferenc, s katerimi bi lahko ozaveščali ljudi o pravici do prostega gibanja in pa bivanja v različnih državah EU radi bi uporabili tudi uh, orodja sodelovanja, da bi povečali prispevek državljanov in na ta način dali nek uh, poseben prispevek celotni razpravi. To bi lahko bili ključni informacijski kanali. Spoštovani predsednik, članice in člani tega odbora, komisija se že veseli, da bo o tem predlogu razpravljala z vami. Veselimo se, da bomo lahko odgovorili na vaša vprašanja. V prihodnosti pa brez dvoma moramo sodelovati pri pripravi tega leta, da bo resnično učinkovito in pozitivno za vse. Parlament in Evropska komisija bosta tukaj strateška partnerja, kajti gre za zelo pomembno pobudo za vse državljane Evropske unije. Najlepša hvala. Hvala, gospod Van der Steen, za to predstavitev. Sedaj pa gospod Kazinski, ki bo govoril v imenu polskega predsedstva. Hvala, gospod predsednik, v čast mi je, da sem lahko tukaj. Kratko sporočilo bi vam želel v imenu predsedstva posredovati zelo težko bi bilo reči ne spričo tako dobrega predloga. Besedilo je odlično in uh, mislim, da bomo pozitivne odzive dobili od delegacij. Čim prej bomo morali biti bolj konkretni, no datum je že določen. V, čez eh, tri tedne pa bo delovna skupina sveta, ki se ukvarja z temeljnimi pravicami in prostim pretokom, razpravljala o tem, kako lahko v tudi eh, v okviru tega dosjeja se pogovarjamo o eh, ratifikaciji konvencije o temeljnih pravicah. No, vsekakor predsedstvo bo temu dosjeju pri, eh, posvetilo vso pozornost. Ne morem prejudicirati stališča držav članic, ampak gotovo bodo vse to prevzele in da bo svet zelo pozitivno se odzval na to besedilo komisije. Še en stavek za konec. Svoboda gibanja je za polsko predsedstvo nekaj, kar nikoli, povdarjam, nikoli ne moremo podceniti in verjetno je to tudi sporočilo tega besedila. Hvala, gospod Kašinski. Sedaj pa gospa Papadopolo kot eh, poročevalka. Hvala, gospod predsednik. Lepo je slišati to navdušenje tudi od eh, polskega predsedstva in moram reči, da sem sama vesela, da sem poročevalka za ta zelo pomemben dosje. Mnoge kolegice in kolegi, mislim, da dosti krat pravijo, da se državljani Evropske unije ne zavedajo dovolj tega, kaj pomeni biti državljan Evropske unije. In zato moramo sodelovati med seboj, da bomo državljanom Evropske unije olajšali eh, izvrševati svojo pravico do prostega pretoka, tako da bomo zagotovili dostopne informacije o njihovih eh, pravicah. To leto 2013 izhaja iz ustreznega poročila eh, iz leta 2010, ki se osredotoča na odpravljanje obstoječih ovir pri prostem pretoku ljudi pred dvemi leti je bilo 1,11,9 milijonov evropskih državljanov eh, prebivalcev druge države in eh, v času krize to število samo še povez, povečuje, zato ker imamo diplomirane mlade ljudi, ki ne morejo doma dobiti dela, zato iščejo delo v drugih državah. Zato je zelo pomembno, da Evropska komisija je znala prisluhniti Evropskemu parlamentu in naši resoluciji z 15. decembra lani in da je sedaj pripravila ta predlog, ki je pred nami. V tem poročilu gre za celo vrsto odprtih vprašanj, ko gre za temeljne pravice, pravice eh, državljanov Evropske unije, da živijo skupaj s svojimi družinskimi člani, potem načelo enake obravnave vseh ljudi, ne glede na Eh, rasno ali etnično poreklo v različnih področjih, kot je zaposlovanje, izobraževanje, socialna varnost, zdravje in dostop do blaga ter storitev. Naj povdarim tudi pravico do priznavanja strokovnih in eh, poklicnih kvalifikacij, dostop do javnih informacij in dokumentov, potrebo po enaki obravnavi ženskih in moških in pravice, ki se nanašajo na usposabljanje, izobraževanje in vse življenjsko učenje. Veseli bomo, da se bomo lahko z ostalimi pogovarjali o tem dosjeju pred evropskimi volitvami, ki bodo leta 2014. To je velik trenutek, kjer, v katerem lahko spodbudimo evropske državljane, da se bolj udeležujejo vseh teh dejav, dejavnosti in da prispevajo k konfiguraciji evropske politične agende, da izkoristijo svojo pravico kot volilci in da na ta način odpravimo demokratski deficit in uh, odsotnost od volitev. Uh, Eurobarometer je avgusta 2011, pa tudi septembra letos pokazal, da je veliko ljudi v mnogo državah takšnih, ki se želijo bolje seznaniti z državljanstvom EU. Na Cipru, odkud sama prihajam, je 94 odstotkov vseh anketirancev poudarilo, da želijo natančno vedeti, kaj pomeni svobodno živeti in se svobodno gibati v državi, kaj ti žal pri nas na Cipru ni možna uh, popolna pravica gibanja. Zato je za nas to nekaj, kar je veliki ziv. Zato Ciprčani ki bodo v drugi polovici leta 2012 predsedovali Evropski uniji, pričakujejo od tega veliko hvala komisiji, hvala poročevalcem v senci, polskemu predsedstvu, pa tudi predsedstvu Cipra. Vse te pozivam, da predvidijo konkretne ukrepe. Veliko sodelovanja je potrebnega med vsemi. Pripričana sem, da bomo vse te korake naredili previdno in pripravili predloge, s konkretnimi načrti sodelovanja. Veselim se tega plodnega sodelovanja z vsem in z vsakomer in gotovo bo moje poročilo zanimivo za vse in vsakogar. Hvala. Hvala lepa, gospa Papadopolo. Gospod Šogor je prvi od mnogih, ki želi postaviti vprašanje. Hvala, bom poskušal govoriti mađarsko. Ez a jelentés javaslat az európai. Hvala za ta predlog. Za Evropsko leto državljanov, ki bo leta 2013. Namen ni samo spodbujati temeljne svoboščine, ampak doseči tudi čisto konkretne cilje. Vemo, da na področju uh, vzajemnih priznavanj kvalifikacij obstajajo določene pomankljivosti. Še potem so pomankljivosti tudi na področju zagotavljanja enakega dostopa do zdravstvenih in socialnih storitev. Pred približno enim letom je ena od držav članic preprečila prosti pretok predsednika ene druge države članice. Z drugimi besedami, ta država predsedniku druge države članice ni dopustila vstopa na svoje ozemlje. In zato je zelo pomembno sprožiti te vrste razprav med državljani. To besedilo je odlično, kar je povedal že predsednik, ampak moram omeniti tudi, da je to povezano z štokholmskim programom in s strategijo Evropa 2020. V imenu ELS-a in kot eh, poročevalec v senci lahko rečem le, da v celoti podpiramo ta predlog in se zahvaljujemo komisiji za pripravo le tega. Hvala lepa. Mr. Sogar, yes, have you finished? Yes, yes. Okay. Yes. Mrs. Ste končali, gospa Gonc? Thank, thank you very much. Yes, like to, to work. Najlepša hvala. Tudi sama želim pozdraviti ta predlog. Mislim, da je izjemno pomembno imeti oziroma izredno pomembno je, da evropejci čutijo, da so evropejci, da so evropski državljani, ampak eh, naj rečem to nam, pazimo, da ne bo preveč eh, razočarane drugo leto. Trenutno je zastalo vstopanje Romunije in Bolgarije v šengensko območje. To je povezano z prostim pretokom ljudi. Poleg tega pa moramo omeniti tudi ponovno vzpostavitev mejnih kontrol v nekaterih državah. In vemo, da poleg tega obstajajo res še precej velike ovire za dejanski prosti pretok, za naselitev, za delo v drugih državah članica. Če bi lahko naredili korak naprej pri obveščanju ljudi o njihovih priložnostih in pravicah, če nam bo uspelo nekoliko zmanjšati te ovire, bo leto zelo uspešno. Če ne, bomo pa povzročili še več razočaran, kot jih že je. Hvala lepa, gospod Latford. Uh, uh, Hvala lepa. Kdo bi bil pa lahko sploh proti Evropskemu letu državljanov? In uh, zelo mi je uh, hudo, da uh, sem nekoliko bolj negativna. Delam v tem odboru in v odboru za peticije In ko si človek pogleda vse probleme, ki nastajajo pri izvajanju direktive o prosem pretoku, bi bilo lepo, če bi to leto proglasili takrat, ko bomo te probleme že rešili. Vem, da se to zdi nekoliko. Uh, eh, pf, zlobno Ampak to bo nekaj stalo. Tukaj gre za neko praznovanje, ampak dejstvo je, da obstajajo za posameznike še vedno resne težave. In eh, Mi spodbujamo komisijo tudi, da sproži postopek zaradi kršitev. Mislim, da se je nekaj naredilo v zvezi s tem, čeprav mogoče poteka preveč dialoga, pa premalo uh, pravnih uh, ukrepov, kar se mene tiče. Torej, ampak uh, to, kar vidim jaz, pa tudi nekateri druge države članice. Države članice morajo ustrezno izdajati dovoljenja za prebivanje. In eh, šengensko vizo potrebujejo tudi eh, zakonski pari eh, državljanov tretjih držav. In moramo si tudi pogledati probleme istospolnih parov z vzajemnim eh, priznavanjem njihovega statusa, če se preselijo z ene države v drugo, kajti lahko status eh, poročenega para eh, zgubijo in to pomeni zelo hude posledice v smislu dediščine, drugih pravic, lastnine in tako naprej. To so zelo, zelo redka, resna vprašanja. In veseli smo, da poljsko predsedstvo pozitivno gleda na to vprašanje. Ampak Sama bi si tudi rada uh, predstavljala, da uh, Poljska v celoti spoštuje dolo določbe o uh, istospolnih parih iz direktive. Mogoče, da spoštuje, mogoče. Potem pa uh, izven zakonska uh, skupnost. Tudi to še ostaja odprto vprašanje. In zato zveni ta najava Evropskega leta državljanov, kot da gre za proslavo doseženega stanja. Ampak temu ni tako. Po 70 letih in eh, po celi eh, vrsti pravnih zakonov po direktivi iz leta 2004 pa še vedno vidimo, da se ne izvaja pravilno. Še vedno, da državljani ne morejo gibati brez težav. In svojim voljivcem bi rada povedala, da je nekaj narejeno. Meni je žal, da zvenim nekoliko tečna, ampak mislim, da, lah, da to lahko narobe izveni, razen če se to leto ne bo izkoristilo za to, da se eh, poveča eh, ozaveščenost naših ljudi o problemih. Ne, mogoče bodo začeli eh, potem se eh, pritoževati tudi komisiji zaradi tega. Gospa Veržja. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot gospa Latford želim povedati, da če bomo praznovali Evropsko leto državljanov, se ne smemo osredotočiti in se zadovoljiti samo z informacijsko eh, kampanjo o tem, kaj evropsko državljanstvo je in kakšne pravice iz njega izhajajo. Mislim, da je eden temeljnih problemov evropskega državljanstva naslednje. Po evropskih tekstih to še vedno ostaja kot dodatek, torej evropsko državljanstvo še vedno ostaja kot dodatek nacionalnemu državljanstvu. In če človek ni državljan ene države članice, potem ne more dobiti tudi evropskega državljanstva. In to je povezano potem tudi s pravico do eh, volitev oziroma z volilno pravico. In vprašanje, ki se je tu postavlja, kaj pa to pomeni biti evropski državljan? Eh, Če želimo, da bi evropski državljani ponovno začeli zaupati evropskim institucijam, mislim, da eh, moramo vedeti, da je to vprašanje temeljno. Sicer pa mislim, da tu obstaja težava z razlaganjem izraza državljanstva. Da eh, so razlage držične, različne po državah članicah in da bi bilo mogoče pametno izvesti študijo o tem, kaj ta izraz pomeni v različnih državah članicah. Sama sem francozinja. Ta izraz situajente v francoščini, ta izraz je predmet razprav, to, tako kot je to veliko tudi drugih izrazov. Ampak mislim, da bi bilo zanimivo res razmisliti, kaj to pomeni, kaj to potegne za sabo. Običajno rečemo, da se državljanstvo ne dodeljuje, ampak da se prizna. Torej, poleg formalnega pravnega priznanja, vključno s pomenom svobode gibanja, so tu še druge pravice in boljša priznavanje izražanja državljanom. In presenečena sem, da je v tem sporočilo, ki smo ga ravno kar slišali. Nekoliko me je zmotil en izraz. V obdobju krize je pripadnost Evropske unije najbolj pomembna in eh, državljani morajo podpreti reforme in aktivno sodelovati v njih. Če govorimo o teh eh, stvarih, če bomo govorili na ta način, bomo eh, težko spodbojali Evropsko državljanstvo. Uh, Nekoliko sem presenečena, da ni bila omenjena pobuda, evropska državljanska pobuda, kajti to se mi zdi eno od elementov, ki je bistvenega pomena za pravo eh, evropsko državljanstvo. No, trenutno nekoliko eh, neorganizirano govorim o tem, ampak verjetno bo še drugič priložnost o tem kaj povedati. Hvala lepa, gospod Morajez. Eh, sem eden zadnjih govornikov in bom rekel le, da je to besedilo, dobro besedilo in želel sem se dotakniti stvari, o katerih sta govorili gospa Gunc in Sara Latford. Ko smo pripravljali poročila v preteklosti o Evropskem letu tega ali onega, eh, je običajno šlo za poročila, ki so izrazala razočaranja, kajti pričakovanja so bila velika, potem pa niso bila uresničena. No, tukrat mora biti drugače. Mislim, da je treba ljudi informirati o njihovih pravicah. To je stvar, ki jo lahko naredi parlament in to je dobro. Potem je treba spod, eh, promovirati tisto, kar je pozitivno. Eh, ampak mislim, da bomo se svojimi amandmaji v parlamentu se lahko dotaknili tudi čisto konkretnih stvari, kjer gibanje prosti pretok ljudi ne deluje, kjer eh, pravice niso spoštovane. Mislim, da je to odlična priložnost, da to povemo. E, in gospa Papadopolo je govorila o mladih diplomantih in kako potujejo po Evropi v času krize. Mislim, da bi to poročilo lahko bilo zelo vsebinsko, če bi omenili vse te stvari. Eh, ne strinjam se, gospod Latford. Eh, če bomo o teh problemih govorili, ne bomo dobili več eh, peticij. Ljudje bodo spoznali svoje probleme in na ta način jim bomo povedali, da mi skrbimo za njih, da bo nekaj rešitev. Rešitve ne bodo v tem poročilu, ampak kar zadeva Romunijo in Bolgarijo, parlament se je strinjal sicer o njunem vstopu v Schengen, ampak potem je vseeno prišlo do zastoja. Mislim, če bomo eh, to, sporoči, to poročilo resno eh, vzeli in eh, tudi napisali svoje predloge sprememb, ki bodo vsebinski, potem bomo tudi te probleme, ki še ostajajo, rešili. Gospod Bronze. Gospod Barroso naj bi bil rekel, raison d'être Evrope je dati moč eh, evropejcem. Mislim, da gre tu za dajanje moči eurokratom. Kadarkoli običajni eh, evropejci govorijo s svojim glasom, tega eurokrati ne marajo eh, in zato se, se zbira pejorativna beseda in sicer ne demokracija, ampak populizem lahko uh, eh, želi EU sprejeti mnenje običajnih državljanov, pravi, da jih je treba informirati. To besedo smo slišali danes popovdne. Slišali smo tudi, da je treba komunikacije upravljati na centralni ravni. To vse sloni na eni sami premisi. In sicer, antipod oziroma nasproti evropskemu projektu imamo lahko samo projekt ignorance oziroma pomankanja informacij. Lahko temu rečete informacije, jaz temu pravim propaganda in mislim, da za to ne bi smeli plačevati za javnim denarjem. Državljanstvo je pravni odnos med državo in tistimi, ki državi pripravajo vedno, zlasti v Združenem kraljestvu, eh, smo bili prepričani, da EU ni država. Vendar pa tu govorimo o državljanstvu in če govorimo o državljanstvu, je to lahko država. S tem uničujemo neodvisnost in soverenost držav članic, skoraj neopazno, ampak eh, tega se ne da zanikati, saj je očitno. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, zmanjkuje nam časa, ker moramo imeti sestane koordinatorjev. Prosim, da to upoštevate in da bomo lahko zaključili to razpravo. Gospod Molder, imate besedo, bo zelo kratek. Vsaka beseda, ki sem jo slišal eh, od komisije in sveta je zame sprejemljiva. Še vedno sem prepričan o pomenu evropskega sodelovanja in dokler bom živ, bom prepričani evropejec. Ampak še vedno me nekaj skrbi skrbi me, da se to ne bo eh, razširilo, da to ne bo uspelo. Zakaj ne? Ker je v Evropi eh, pomembno toliko drugih stvari. Eh, kriza evra, brezposelnost in še mnogo drugih stvari je dosti bolj pomembnih. In sprašujem se tudi, kakšni so bili rezultati prejšnjih let tega ali onega. Ne vem, kakšno korist bo imelo to leto. Ne vem, kaj smo imeli tudi. Vsako leto je posvečeno nečemu. In moj občutek je, kljub tem vsem naporom. Rezultata praktično ni in ni nobenih sledov za re rezultati. Mogoče se eh, motim, ampak to, to, tega me je strah. Hvala. Zdaj pa se spet obračamo na komisijo, ki je že začela s predstavitvijo. Potem bomo dali minuto še gospodu Jasinskemu, če bo želel odgovoriti na kako vprašanje. Morda, če je bilo kakšno specifično vprašanje namenjeno uh, svetu, lahko bi radi komentirali. Da, izvolite. Much, Hvala, gospod predsednik. Rad bi odgovoril na vprašanje uh, spoštovanih članov. Kolikor vem, je informacija komisije oziroma so informacije strani komisije. Eh, razlagale omenjeno vprašanje tako, da ni šlo za kršitev direktive. In direktiva se je v moji državi članici pravilno izvajala. Gospa lahko pa se pogovoriva tudi uh, po tem, po sestanku. Moja država spoštuje pravni red in smo upoštevali tudi vse, kar smo dobili strani komisije, vendar pa vsekakor lahko odgovorim tudi bolj podrobno. Glede tega vprašanja nas tudi niso um, privedli pred sodišče. Hvala, gospod Jasinski, hvala, ker ste bili kratki. Zdaj pa gospod Vandrstin monsieur le président je serai bref également je tiens à remercier euh, madame la rapporteure Hvala, kratek bom, gospod predsednik. Zahvaljujem se gospe poročevalki in ostalim, ki so uh, komentirali naše predloge. V imenu komisije bom na splošno govoril na postavljena vprašanja. Seveda obstajajo še vedno določene sive cone, kjer se pravice v celoti ne izvršujejo, ampak vsi vemo, da gre za proces, ki bo trajal tudi v prihodnosti. In naš končni cilj je imeti take pravice, ki bodo v celoti uresničene. S tem želim odgovoriti na vprašanja in pomisleke gospo, gospe eh, Ludford. V šestih mesecih je bilo deset postopkov zaradi kršitve sproženih v skladu z eh, direktivo o prostem pretoku, torej v zadnjih šestih mesecih naj odgovorim tudi na vprašanja gospe Veržja. Rekli ste, da združujemo krizo in pa pravice državljanov. To je samo eden od primerov. Resno pa je, da v času krize ni veliko zaupanja, nastopi gap of confidence, če to povemo v lepi francoščini ali slovenščini, ki se eh, ustvarja med državljani in politiki in sedaj je čas, da to praznino zapolnimo in s tem predlogom to tudi želimo doseči. Kar pa zadeva rezultate in. Re, trenutno se izvaja študija o tem, kaj, kaj pravzaprav pomenijo te pravice, kako se izvršujejo, izvajajo pravice. Zlasti je podarek na aktivni um, državljanstvo. E, ta študija oziroma rezultati bodo na razpolago konec tega leta in eh, te rezultate bomo predstavili vašemu odboru. Mislim, da morate videti ta predlog kot katalizator. Mi se ne omejujemo samo na komuniciranje, ampak tu so še druge dimenzije povezane z pravicami državljanov. Državljanja so tudi potrošniki s svojimi pravicami. Tudi to bomo vključili v Evropsko leto državljanov. Mislim, da naše delovanje ni propagande, kaj ti gre za informiranje in komuniciranje. Gre v glavnem za dvosmerno izmenjavo informacij. Se pravi, informiramo in prisluhnemo. Prisluhniti je ravno tako pomembno. Uh, In naše sporočilo ne pade v duh eh, populizma in propagandizma, ampak se omešča v duh komuniciranja in eh, ozaveščanja državljanov o njihovih pravicah znotraj EU. Toliko, gospod predsednik, upam, da ste se odzval na pomisleke in strahove, ki so bili eh, izraženi in poskušal sem biti čim bolj kratek. Hvala lepa, sedaj pa gospa Papadopolo za zaključek. Hvala, gospod predsednik. Povedala bom naslednje. To poročilo je res lahko katalizator. Bolje bomo spoznali, kdo smo, na koga ciljamo. Zelo pomembno je, da v tem poročilu podamo konkretne predloge, konkretne dejavnosti. E, ne smemo ostati pri posploševanju in pri proslavljanju. Osredotočiti se moramo na osnovne pravice, na prosto gibanje po Evropski uniji in kako naj se zagotovi ta pravica vsem, kako zagotoviti pravico do dela, še posebej mlajšim generacijam, ki se soočajo s problemom brezposelnosti, kako doseči dobro eh, kakovost življenja v času krize in zagotoviti enake možnosti vsem. To so vprašanja. Nikakor ne sme Eh, biti razlik med ljudmi, ki živijo na severu Evrope, v srednji Evropi ali pa v sredozemskih državah na jugu. Razpravljali bomo torej o tem, kako sodelovati, da bi državljanstvo Evropske unije postalo nekaj, eh, česar bi se vsak veselil in si zato tudi prizadeval. Hvala. To je torej vse za danes, za današnji sestanek odbora Libe. Zdaj pa